Bonjour à tous. Buenos días. Good morning. <laughs> Good morning everyone. Dobar dan vsem skupaj. Najlepša hvala, da ste prišli. Najlepša hvala, da ste prišli na ta prekrasni dan v Bruslj. Kolikor vem, je nekaj vabljenih govornikih v težavah. Namreč ne, morajo priti do parlamenta zaradi zastojev v prometu ali za kakšnega drugega razloga, ampak kakorkoli že, mislim, da moramo začeti, zato da bi čim bolje izkoristili čas, ki nam je še na voljo. Najlepša hvala, da ste se odeležili te eh, javne razprave o tako pomembnih vprašanjih, kot so ponovna naselitev, azilni eh, svežen. In kot predsednik odbora Libe, ki je odgovoren za zadeve povezane z državljanskimi svoboščinami, eh, pravico in notranjimi zadevani v eh, Evropskem parlamentu, naj vas še enkrat spomnim na pomen tega svežnja znotraj strategije tako imenovane lizbonizacije 2020. Akija iz tretjega stebra v skladu z določbami Lizbonske pogodbe, ki je končno začela veljati decembra 2009. To je bil velik korak naprej, s katerim se je izrazila politična dimenzija in ustavna dimenzija, če temu lahko tako rečem, Evropske unije, ampak to je bil pomemben korak zlasti za naš odbor od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe je odbor Libe samo še krepil svoj profil. Profil tistega odbora, ki bistveno prispeva k eh, ukrepanju Evrope na področju človekovih pravic, temeljnih pravic, temeljnih pravic, Eh, skupnega upravljanja zunanjih meja Evropske unije, nadzora nad mejami in zato lahko prispevamo k boljšemu življenju državljanov in ljudi, ki živijo na ozemlju Evropske unije ali kot polnopravni državljani Evropske unije ali pa kot tujci. Asylum seekers, iskalci azila, prosilci za azil, begunci, ljudje, ki iščejo zaščito, ljudje, ki eh, v obu pobežijo iz eh, svojih regij, vsa ta pomembna vprašanja so povezana z našim eh, delom odbora Libe, odkar je začela veljati Lizbonska pogodba. Naj omenim člen 67 do 89 pogodbe o delovanju Evropske unije. To so člene, ki vsebujejo najpomembnejše določbe v zvezi s solidarnostjo. Pred nami je torej veliki ziv in odločili smo se, da se bomo z njim soočili. v skladu z načrtom, ki je bil postavljen potem, ko je švedsko predsedstvo decembra 2009 sprejelo štokholmski program. Štokholmski program in akcijski načrt, eh, akcijski načrt je potem sprejelo špansko predsedstvo v letu 2010. Torej, ta akcijski načrt predvideva pet let za lizbonizacijo. In sedaj smo na poti moram reči, da smo se srečali z velikimi težavami, sploh ni bilo lahko in ne bo lahko in pri nekaterih pomembnih zadevah zaostajamo, glede na načrte, ki smo jih najprej sprejeli. Ampak naša dožnost je, da stvari spravimo naprej, da izpolnimo cilje, ki so bili zastavljeni in iz tega razloga in zato, da bi okrepili in pospešili ritem institucionalnega sodelovanja, zato, da bi delo končno bilo upravljeno, sem Eh, spregovoril tudi na neformalnem eh, sestanku PNZ v času trenutnega polskega predsedovanja. Ta neformalni sestanek ministrov za PNZ je bil na Polskem v Soportu in sicer sem govoril Eh, o potrebi, da bi ustanovili medinstitucionalno delovno skupino, se pravi delovno skupino, kjer bodo sedeli predstavniki komisije parlamenta in sveta in da bi na ta način pospešili delo na področju eh, azilnega svežnja. To so eh, postopki v zvezi z potrebnimi pogomi, Eurodak, eh, mednarodna zaščita. Hvala. Eh pogoje sprejema, direktiva o postopkih in direktiva o ponovni naselitvi oziroma dosje o ponovni naselitvi. Vse to so sestavni deli tega pomembnega svežnja. Vsako teh elementov je tudi eh, predmet dela eh, odbora v, eh, dela poročevalca v odboru Libe. Poveljsko predsedstvo je pokazalo eh, veliko pripravljenost, da dela skupaj s svetom in s odborom Libe in celim parlamentom. In to v zelo odprtem vzdušju polnem sodelovanja in mi delamo korake naprej, stvari izboljšujemo, napredujemo. In eh, ministru Millerju se zato še enkrat zahvaljujemo. Minister Miller predstavlja polsko predsedstvo. Zahvaljujemo se vam za njegovo osebno pripravljenost in osebno angažiranost, da se stvari eh, spravijo naprej. On je praktično vsak teden pri nas v odboru Libe, v parlamentu, beleži si vse dobre ideje in poskuša uh, skuša eh, doseči konsens, ocenjuje vse možnosti, kako doseči konsens. Zato se mu zahvaljujemo za njegovo dobro voljo, za njegovo voditeljstvo, zato ker nam je na ta način odprl okno priložnosti, da skozen spravimo ta azilni svežen. Naj vas eh, vse eno spomnim, da bomo lahko začeli razpravljati. obstoječi instrumenti in pa direktive o za časni zaščiti še niso bili uporabljeni. Zato ni prave razlage. Skupni program Evropske unije za ponovno uh, naselitev glede na pritiske iz sosednjih držav in uh, Južnega Mediterana, uh, pritiski, ki so jih sprožili dogodki imenovani uh, Arabska pomlad torej do slej se eh, nismo veliko okvarjali z ponovnim naseljevitvem. Potem je pa tu še drugi ziv, to je pa člen 80, ki govori o klauzuli solidarnosti. Vsaka država članica, ki se sooča eh, s krizno situacijo, situacijo, ki je povezana tudi z upravljanjem eh, zunanih menja, mora vedeti, da, eh, tak, da ni sama ta država članica, da ji ni sami treba prevzeti vseh eh, posledic, ki jih eh, njena situacija prenaša. Tukaj imamo predvsej vabljenih eh, govorcev. In kar je najpomembnejše, tu so tudi poročevalci, ki so odgovorni za različne dosjeje. Vsi bojo danes govorili in začeli bomo z, anali, eh, z analizo vprašanj povezanih z ponovno naselitvijo in tako bomo poskušali izboljšati vzdušje, da bo mogoče eh, sklepati sporazume, da se bo mogoče izogniti ne sporazumom in da bo mogoče tudi ustrezno informirati vse zadevne strani. Na ta način naj bi povečali vzajemno zaupanje, to bo pomagalo polskemu predsedstvu sveta. Tam je bilo nekaj težav, no, ampak na ta način bomo pomagali polskemu predsedstvu, da naredi preboj v tem azilnem eh, svežnu. In še enkrat se zahvaljujem ministru Millerju za njegovo osebno zauzetost, ki jo kaže in sedaj mu dajem eh, besedo. Eh, tako da bomo potem lahko nadaljevali z drugimi govorci. Minister Miller, ki je minister za notranje zadeve in javno upravo na Polskem, ki tukaj predstavlja polsko predsedstvo, bo sedaj spregovoril in po opisal trenutno stanje eh, na ravni sveta v zvezi s temi vprašanji. Dostojni. Najlepša hvala, gospod predsedojoči, gospe in gospodje. Najprej vam želim povedati, kaj se je zgodilo julija letos. Predsodujoči odbora Libe je eh, predlagal, da se spremeni način sodelovanja na področju eh, azilnega svežda. Brez vašega poguma, gospod predsednik, bi bili sedaj v čisto drugačni fazi eh, razprav in dela. Polsko predsedstvo je iskalo rešitev. Rešitev, ki bi eh, bila sposobna rešiti eh, nesporazume oziroma pomankanje sporazuma med eh, komisijo, svetom in eh, Eh, parlamentom. Ampak zahvaljujoč eh, drugim metodam dela lahko sedaj razlikujemo eh, in nadaljujemo s svojimi razpravami. In na vašo pobudo, gospod predsedojoči, smo začeli z novim načinom dela. Vi ste bili tisti, ki ste rekli, da naši odnosi ne smejo biti birokratski, ampak da ko gre za Evropo in ko gre za naše sosedske države, bi morali imeti pred očmi predvsem potrebe običajnih državljanov in se zato osredotočiti na neposredne stike in na vse eh, tiste oblike sodelovanja, ki nas eh, lahko bolj zbližajo. In zato se vam še enkrat zahvaljujem, gospod predsednik. Kar pa zadeva eh, svežen skupnega azilnega sistema, eh, to je za nas, za polsko predsedstvo, najvažnejša eh, prioriteta. Prepričani smo, da bo v drugi polovici leta 2011 ta svežen postal res zelo pomemben, ne samo z eh, humanističnega vidika, ampak tudi zaradi sprememb in napetosti, ki se danes pojavljajo v državah članicah. Sedaj se bomo trudili po najboljših močeh, da bomo delo na tem svežnju zaključili, ampak zavedamo se seveda, da ob koncu leta 2012, to je namreč rok za zaključek del, torej ta rok še vedno eh, ostaja veliki ziv za nas in prav tako se boste morali s tem ukvarjati tudi naslednji predsedstvi, to je Dansko in Ciprsko. Da bi lahko delo upravili do predvidenega roka, pa potrebujemo zelo močno politično voljo. Brez močne politične volje in zauzetosti ne bo nič mogoče. Niti Eh, delo na ravni političnih eh, skupin, na ravni delovnih skupin, na ravni strokovnih skupin ne bo zadostovalo brez politične volje. Najprej je treba doseči kompromis med državami članicami. Tega pa ne bo lahko doseči. Zakaj pa ne? Zato, ker uh, si breme države članice ne delijo enako. Uh, prva država, v, ka, v kateri eh, državljan tretje države uloži eh, prošnjo za azil, je to breme eh, večje kot v drugih državah. Tu je pa še en problem. Potencialni prosilci azila ne vidijo na enak način vseh držav članic. Običajno imajo pred očmi eh, čisto konkretno državo članico, kjer nameravajo vložiti prošnjo za azil in zato lahko že sedaj predvidevamo, da eh, breme ne bo enakomerno porazdeljeno. Tri mesece že delamo na tem svežnju in po treh mestih lahko rečem, da je bilo sodelovanje zelo konstruktivno. Kakšno pa je trenutno stanje na eh, področju pogajanj? Eh, verjetno bomo najprej sprejeli direktivo o zahtevanih pogojih. Vendar pa je tu še nekaj nesporazumov s parlamentom v zvezi s tako imenovanimi korelacijskimi eh, tabelami. Na zadnjem svetu za konkurenčnost je svet sprejel svoje stališče do. Spremljajočih dokumentov, kar pa zadeva tako imenovano direktivo o sprejemu, predsedstvo je končalo prvo obravnavo dokumenta na ravni delovnih skupin. Kompromisni predlog predsedstva so države članice dokaj dobro sprejele. Sedaj se že veselimo nadaljnega intenzivnega dela na eh, tem dokumentu. Situacija ni zmenila še. Kar pa zadeva uredbo Eurodac, tukaj se pa nikaj dosti spremenilo sedaj pričakujemo, da nam bo komisija predložila nov osnutek uredbe. To naj bi se zgodilo letos jeseni. In tu pa eh, največ težav povzroča eh, Dublinska uredba v tistem delu, ki govori o tako imenovanih izrednih mehanizmih. 22. septembra je bila večina držav v svetu proti uvedbi takšnega izrednega mehanizma. Ta mehanizem predvideva mož, možno prekinitev eh, transferov znotraj dublinske strukture. Vendar pa so se države članice na ravni sveta vseeno dogovorile, da bodo nadaljevale delo v zvezi z sistemom hitrega obveščanja ta sistem bi vključeval tudi mehanizem za ocenjevanje azila. Nobena država članica ni bila proti temu predlogu. Sedaj pa so države članice prosile predsedstvo naj predstavi dodatne podrobnosti v zvezi s tem mehanizmom, zato da bi eh, nadaljne delo lahko steklo. Kar pa zadeva direktivo o postopkih in pa z njo povezano eh, delo, je predsedstvo organiziralo že štiri, skupine, eh, štiri sestanke pardon, delovne skupine o azilu in prva obravnava teksta je bila že izvedena. Na sestanku 5. oktobra je bila predstavljena prva kompromisna različica pri delu smo ugotovili, kateri so tisti ključni vidiki, ki bodo za predsedstvo najpomembnejši pri pripravi nadaljnih eh, različic kompromisnega besedila. Prav tako smo poskusili začeti z racionalizacijo procesa, ki naj bi pripeljal do razvoja celotnega svežnja. Vzpostavljena je bila kontaktna skupina med komisijo, svetom in parlamentom oziroma posebna delovna skupina, eh, ki jo je predlagal predsednik odbora Libe. Doslej smo imeli tri sestanke in zahvaljujoč tem trem sestankom se je vzdušje spremenilo, uspelo nam je vzpostaviti predvsej pripravljenosti za iskanje kompromisne rešitve. Sedaj se pa želim zahvaliti vam, gospe in gospodje, članice in člani odbora Libe. Zahvaljujem se vam za konstruktivni pristop do tega kompromisnega predloga. Če nam bo uspelo pokazati kateri so vsi dodatni eh, elementi, ki so potrebni za delo, če nam bo potrebno to ugotoviti. Eh, potem nam bo uspelo cel svežen eh, izdelati in sprejeti do konca 2012. Gospe in gospodje, še enkrat se vam zahvaljujem za vašo pomoč pri eh, tem svežnu. Hvala lepa. Zelo lepo je slišati, da obstaja močna pripravljenost, da se to delo zaključi do konca leta 2012. Eh, pri tem bodo seveda sodelovala vsa tri predsedstva, trenutno polsko predsedstvo, potem pa še prihajajoče dansko in ciprsko predsedstvo. Eh, to je zelo spodbudno, glede na vse težave in komplikacije, ki spremljajo delo na tem svežnju. The, uh, the Težave, težave so se eh, pojavile na ravni sveta. Sedaj pa gospa Marija Asenjos, ona predstavlja komisarko Wallström, je vodja njenega kabineta. Eh, komisarka je odgovorna za notranje zadeve in eh, Cecilija predstavlja komisijo. Ne, najlepša hvala. Eh, prenašam vam eh, pozdrave komisarke Malstromove, ki bi si želela biti danes tukaj. E, to je zelo e, pomembna razprava in e, Libejo se zahvaljujem za organizacijo. Leto 2012 se približujem, če želimo doseči svoj cilj, namreč, da se bomo dogovorili o skupnem azilnem sistemu, potem res ne smemo več izgubljati časa. Podlaga skupnega evropskega azilnega sistema obstaja že nekaj let. Vseeno pa E, so še vedno velike razlike med posameznimi državami članicami. Samo nekaj primerov. Lani je več kot 50 tisoč iskalcev azila prišlo v Francijo. Ravno toliko jih je prišlo v eh, Nemčijo in 35 pa jih je šlo v eh, Estonijo. Vem, da so države razlikujejo tudi po velikosti, ampak vseeno. Eh, Eh, ni, eh, nizozemska pri, priznava 44 odstotkov, eh, Irska pa prizna status azila samo 1,6 eh, odstotka prosilcem. Potem vidimo veliko raz, eh, razlik tudi takrat, ko pride veliko eh, beguncov naenkrat oziroma prosilcev za eh, azila. Taka je bila situacija. Eh, ko so prihajali ljudje iz Iraka ali Čečnje. Razlike so ogromne, med 1,8 do 28 eh, odstotkov, 35 odstotkov. In te razlike so zelo moteče, glede na to, da naj bi vsi imeli iste vrednote in glede na to, da smo vsi podpisali pomembne mednarodne konvencije, kot je recimo Ženevska konvencija. Ženevska konvencija mimo grede praznuje svoj 60. rojstni dan. In kaj bi bil lepši način eh, obeležitve tega? tega, eh, te obletnice kot ta, da bi oblikovali skupno evropsko azilno politiko. Te razlike pa pomeni, da v bistvu prosilci azila se srečujejo z loterijo, kajti oni izbirajo, kje bojo eh, vložili eh, svoje prošnje in seveda gredo potem v države, kjer so njihove možnosti najboljše. Trenutno deset držav članic prejme 90 odstotkov, 90 odstotkov vseh prošen za azil. In komisija je zato predlagala, da bi spremenili zakonodajo, da bi bila jasnejša, bolj harmonizirana, tako da bi bila enaka pravila za vse države članice in da bi se posod zagotovilo spoštovanje temeljnih pravic. Zelo pomembno je, da zakonodaja zagotovi, da eh, se s prosilci za azil ravna enako, ne glede na to, kje uložijo svojo prošlo in da imajo posod enake možnosti za mednarodno zaščito. Torej, eh, kje, kje stoji danes komisija? Najprej eh, eh, eh, pogoji za sprejem. Današnje besedilo je preveč eh, eh splošno napisano, tako da je možno veliko različnih interpretacij in zaradi tega ne pride do enake obravnave po celi Evropi. Pred tremi leti smo že predložili harmonizacijo. Eh, in eh, zagotoviti morajo, da bodo eh, enaki pogoji zahtevani posod. Države članice kritizirajo predlog, pravijo, da je preveč eh, podroben, da bo predraga izvedba, da bo predrago spoštovanje pravil. Komisija je tem kritikam prisluhnila in dali smo amandmaje na svoj lasni predlog, ti popravke smo predlagali junija letos. In mislimo, da bomo s tem dali nov zagon pogajanjem in ta eh, javna razprava je dokaz za to. Eh, druga dobra novica pa je to, da je polsko predsedstvo odločno pri svoj, eh, svoji, odločen, pri svoji volji, da dokonča ta dosje. Potem je tu še predelava direktive o azilnih postopkih. Ta se je začela tudi junija, takrat je bil dan predlog. Namen direktive je zagotoviti stroškovno učinkovita pravila, ki bodo preprečila potencijalne zlorabe eh, prošen. Jamčila naj bi enako obravnavo prošnjo, spoštovanje temeljnih pravic in da eh, lahko tudi eh, upoštevamo sodno prakso. Torej, ti dve prenovitvi sta povezani tudi s prenovitvijo direktive o zahtevanih pogojih. Eh, za sprejem. Kot je eh, minister Miller povedal, je možno, da so sedaj pogajanja v zadnji fazi. To je zelo pomembno za izgradnjo celotnega svežna. Zelo spodbudno je, da je odbor Libe eh, pa tudi Koreperca vsebino podprla in tako se bomo lažje dogovorili med institucijami in tako bomo imeli tudi več energije za pogajanja o preostalem delu svežnja. In končno je tu še Dublinska uredba. Izgleda, da se vsi deležniki strinjajo, da mora dublinski sistem ostati vogalni kamen skupnega evropskega azilnega sistema, vendar pa izgleda, da se vse države ne strinjajo o tem, kako to doseči. Jasno je, da mora dublinski sistem ostati robusten, mora tudi eh, uživati podporo vseh držav. In da bi lahko pomagali delovanju dublinskega sistema, komisija podpira idejo polskega predsedstva, namreč da bi imeli stalno spremljanje in zgodnje opozarjanje. To bi bil neke vrste zdravstveni pregled, eh, ki bi nam pomagal že v zgodnih fazah ugotoviti eh, možne napake v delovanju in tako bi povečali predvidljivost in pa izboljšali zaupanje v sistem. Istočasno moram eh, biti jasno, da Ne moremo imeti sistema za zgodne opozarjanje brez ustreznega spremljanja v državah članicah. No, nasplošno, če si pogledamo ta svežen, mislim, da je vsem jasno, da želimo zvišati eh, standarde zaščitne, želimo se oddaliti od koncepta minimalnih standardov eh, in želimo se približati konceptu skupnih visokih standardov. Želimo končati s to loterijo ta loterija je rezultat eh, razlik v državah članicah in pa seveda pomankljivih trenutnih pravil. Preostali del današnjega dneva boste posvetili zelo občutljivim vprašanjem, kot so pridržanje, dostop do pravnih sredstev, eh, vprašanje otrok in eh, upam, da bodo člani parlamenta in pa ministri v svetu našli en sprejemljiv izid teh razprav. Komisija vam bo pomagala eh, pri doseganju teh kreativnih dogovorov, ki so vedno potrebni. Ampak skupni evropski azilni sistem eh, ni mogoče graditi samo z zakonodajo. Moramo spodbujati tudi praktično sodelovanje med organi odgovornimi za azil. In eh, sedaj imamo že azilni podporni eh, urad, ki je na Malti. Odprl se je junija. EASA se bo ukvarjal eh, s pomenimi inovacijami kot evropski študijski program, tako da bo isto eh, usposabljanje eh, potekalo posod. Potem eh, bo na ta način mogoče eh, tudi ugotoviti, kaj dela in ne. Eh, In potem bo eh, ta urad eh, predložil tudi poročila o eh, izvornih državah. Ravno tako pa bo nudil tehnično pomoč državam članicam, ki so pod hujšimi pritiski. Še več. Komisija bo v kratke objavila komunikacijo o solidarnosti med državami članicami. Ta, to sporočilo bo Eh, predstavilo obstoječa orodja in načine, kako jih učinkovito uporabljati. Vendar pa morajo država članice tudi doma same narediti svojo domačo nalogo, pospraviti svojo hišo, če temu tako rečemo. Z drugimi besedami to pomeni, preden država članica zaprosi za solidarnost drugih, mora sama narediti vse, kar mora. In eh, zagotoviti moramo, da bo dobra praksa uh, osnova zakonodaje, se pravi solidarnost, monitoring, ocenjevanje, eh, grajenje zmogljivosti in pa grajenje zaupanja. Solidarnost pa ni potrebna samo med državami članicami, ampak moramo biti solidarni tudi z drugimi državami in s tistimi, ki najbolj potrebujejo eh, mednarodno zaščito, zlasti to mislim na tiste, ki so v begunskih taboriščih. Zato imamo tudi regionalne programe. Komisija je odločena spodbujati ponovno nasolitev, saj menimo, da je to trajna rešitev. Eh, za nekatere begunce. In zato smo programe predlagali že leta 2009. In res je škoda, da nam ni uspelo doseči dogovora o tem zelo pomembnem solidarnostnem orodju. In res bi pozvala Evropski parlament in svet, da dosežeta dogovor o tem pomembnem dosejo pred koncem tega leta. Namen komisije je uh, ustvariti še dodatne spodbude za države članice za uh, ponovne Eh, ponovne nastaritve. Novi sklad bo ustanovljen za to, ki bo nadomestil prejšnji sklad za begunce. Potem eh, eh, v vsakem, vsakem programu za regionalno zaščito je treba predvideti tudi vidik ponovne naselitve. Razumemo, ampak moramo povečati ponovne naselitve v Evropski uniji. Ta program je namenjen najranljivejšim beguncem in pa tistim, članicam, ki eh, izvajajo te programe. Na ta način bo mogoče pritiske v nekaterih državah tudi zmanjšati. Nekateri programi so se izkazali za zelo uspešne. Eh, v državah, kjer so ti programi eh, bili izvedeni, so eh, uspeli zgraditi nove zmogljivosti. Trenutno se zaščitni programi izvajajo v Tanzaniji, sever, Tanzaniji, Severni Afriki, torej Egipt, Libija in Tunizija, Tunizija so države, ki delujejo in sodelujejo. Potem pa moramo več narediti tudi za afriški rok, se pravi Somalijo in Džibuti. Kenija in Džibuti. In eh, poleg teh že obstoječih eh, programov zaščite, regionalnih programov zaščite, bomo obstoječi no, eh, nove. Torej, gospe in gospodje, veliko dela nam še ostaja na tem področju, to je eh, velika naloga, pomembna naloga in zato bi bilo vredno nekaj parlamentarne energije vložiti v te napore in eh, tako bomo nekega dne lahko s ponosom pogledali nazaj, ko bomo imeli neko koristno zakonodajo, ki bo spodbujala sodelovanje in solidarnost. Hvala. Najlepša hvala, gospa Senjus, za ta pregled vseh korakov, ki jih je naredila komisija in vseh pobud, s katerimi nameravate odpreti vrata za skupni evropski azilni sistem. Eh, predvsem pa seveda želite tudi vi prispevati k temu, da bi se sprostila blokada v svetu glede najpomembnejših dosjejev. Zdaj pa sledijo naslednji govorniki, torej eh, Evropski podporni urad za azil, ki je bil večkrat omenjen, je seveda zelo pomembna institucija, ki je bila vzpostavljena na Malti. Povabili smo jih tudi na današnjo predstavitev in pred kratkim imenovani eh, izvršni direktor Robert Wiesel se je opravičil, ker ne more biti danes z nami. Ima druge obveznosti eh, v ZDA danes. Smo pa seveda povabili tudi predstavnike tega urada, da se udeležijo današnjega, današnje predstavite. Zdaj pa gospa Tina Aketov, ki prihaja iz sveta Evrope in ki je tudi zelo dejavna na področju eh, preseljevanja. Hvala, imate besedo in upam, da se boste uspeli držati svojega časa, ker naj bi z naslednjim krogom razprav začeli ob desetih. Deset minut še imamo in uh, imamo še eno gostjo, torej če uh, nam boste malo pomagali, pri tem vam bomo zelo hvaležni. Ja, najlepša hvala se bom potrudila, čeprav bi tudi sama želela nekaj časa, kaj ti v imenu parlamentarne skupščine Sveta Evrope. Uh, Eh, lahko rečem, da mi je veliko veselje, da sem danes povabljena sem in eh, pomembno je, da tesno sodelujemo in zato ne verjamem, da mi bo uspelo zaključiti v petih minutah. Ampak, če prisluhnemo medijem, eh, dobimo občutek, da je azil problematičen predvsem na jugu Evrope zaradi prišlekov iz Afrike, ampak kot vemo to ne drži in tudi število ljudi, ki prihajajo iz Afrike v Evropo, je dokaj majhno. To pa ne pomeni, da določene regije v Evropi niso pod velikim pritiskom. Je pa pomembno, da stvari eh, postavimo v pravi kontekst. Tudi če je veliko prošen za azil, tu ne gre za eh, kakšne valove eh, prišlekov. Gre za zadevo, ki seveda zadeva vse nas, ne glede na to, ali smo člani Evropske unije ali ne. E, veliko je govora o nedoslednosti odločitev o azilu v Evropi. E, delež potrjenih prošen se zelo razlikuje, kot smo slišali. Leta 2010 so Malta, Latvija in e, Nizozemska imele stopno potrditve približno od 40 do 50 odstotkov, medtem ko je Irska po drugi strani zavrnila 98 odstotkov eh, vseh prosilcev, podobno velja za Grčijo. Eh, pogosto prihaja do nedoslednosti celo znotraj samih držav. Eh, razlike pa se pojavljajo tudi med članicami Evropske unije in sveta Evrope omenjena je bila azilna loterija, ki jo vsi zelo dobro poznamo. Res je, da drž, različne države dobivajo prosilce iz, iz različnih držav, ki potrebujejo različno zaščito, ampak čeprav uh, obravnavamo enake skupine iz istih držav, se pojavljajo velike razlike. Uh, Statistike kažejo, da je Italija somalce zaščitila v 95 odstotkih primerov, v Španiji pa samo v 7 odstotkih primerov, medtem ko Grčija ni sprijela niti enega. Eh, podobno velja za Iračane, ki so bili v velikem številu sprijeli, sprijeti na Finskem, v Združenem kraljestvu pa je bilo sprijetih samo 21 odstotkov. Tudi torej, potrebno si je prizadevati za izboljšanje teh razmer. Glavni izziv pa je ugotoviti, kateri so potrebni ukrepi in jih seveda tudi sprejeti. Izkoristila bi to priložnost, da opozorim na dve zadevi, ki sta eh, zelo zaskrbljujoči za našo skupščino. Eh, specifičen položaj žensk, prosilk za azil in poseben položaj romov, ki zaprosijo za azil. Kar zadeva ženske. Eh, v resoluciji o prošnjah za azil je eh, parlamentarna skupščina eh, naložila državam, da morajo eh, biti pozorne na vprašanje spola. Ženske prosijo za azil iz enakih razlogov kot moški, poleg tega pa so predmet preganjanja tudi iz razlogov, ki so specifično vezani na to, da so ženske. In tudi, če so razlogi za pregon eh, enaki kot pri moških, se lahko pokaže na drugačen način, če je žrtev ženska. Torej, razsežnost spola eh, jas, eh, je jasno, da ni dovolj upoštevana pri obravnavi prošen za azil in eh, to je potrebno upoštevati tudi v današnjih razpravah. Kar zadeva Rome v resoluciji o romskih prosilcih za azil, parlamentarna skupščina ugotavlja, da če prihajaš iz države članice Evropske unije, ne moreš zaprositi za azil v Evropski uniji. Torej, eh, preganjani Romi iz Evrope so morali zbežati v Kanado, kjer so bili priznani kot begunci in so dobili mednarodno zaščito. Parlamentarna skupščina je tudi eh, eh pozvala Evropsko unijo naj tukaj ponovno razmisli o svoji ureditvi. Eh, Ravno tako ne smemo pozabiti na pravično razdelitev bremen pri jezinih vprašanjih. To v Evropski uniji niti približno ni doseženo. Dablinski sistem daje večje breme državam, ki so na zonanjih mojah Evropske unije. V zadnji resoluciji O delitvi odgovornosti za azil v Evropi je parlamentarna skupščina dejala, da učinkovita zaščita prosilcev za azil in beguncev po svetu ni mogoča, če države ne bodo si delile odgovornosti. Kot eden od kot enega od ukrepov parlamentarna skupščina poziva države članice, da sodelujejo v programih UNHCR za ponovno naselitev beguncev. Eh, ravno tako pa je potrebno eh, posebej obravnavati države, ki so pod velikim pritiskom. Zdaj pa, če dovolite, bi se dotaknila bistva današnje razprave. Vzpostavitev skupnega azilnega sistema na evropski ravni daje priložnost za napredek, za večjo doslednost in boljšo kakovost odločitev o azilu ne samo v Evropski uniji, ampak tudi v 20 državah, ki so članice Sveta Evrope. Svet Evrope mora pomagati pri doseganju tega cilja. Svet Evrope ima svoj nabor pravil, ki obravnavajo azil in ki so zavezojoče za države članice Evropske unije. E, tu velja e, samo šteje Evropska listina in tudi številna priporočila naših ministrov. Ravno tako imamo sistem, ki poskuša e, zaznati pomankljivosti in ta sistem presega samo sodišče za človekove pravice imamo mehanizme spremljanja eh, Komisije za človekove pravice, Komisije proti rasizmu in nestrpnosti in eh, tudi Evropski odbor za socialne pravice. Ravno tako se borimo proti nasilju nad ženskami, nasilju v družini in obravnavamo specifično vprašanje ženskih, eh, torej žensk prosilk za pravice Eh, azil. Tukaj na tem področju imamo tudi spremljanje na nacionalni ravni in zauzimamo se za to, da bi Evropska unija izkoristila te mehanizme in sodelovala s Svetom Evrope pri iskanju rešitev. Svet Evrope bo pripravil tudi eh, minimalna pravila za eh, priržanje eh, Eh, kar zadeva prosilce za azil, tu bodo določeni standardi za eh, prostore in eh, druga pravila. In na tem področju je vsekakor potrebno sodelovanje s komisijo in koordinacija s skupnim evropskim azilnim sistemom. Če zaključim, Uh, skupni uh, azilni sistem bo vplival uh, ne samo na 27-erico, ampak na vse članice sveta Evrope. Bolj pravičen in učinkovit sistem bo koristen za vse. Skupni evropski azilni sistem nam ponuja priložnost, da se lotimo številnih odprtih problemov v trenutnem azilnem postopku v Evropi. In uh, gospe in gospodje, to je priložnost, ki je ne smemo izpustiti. Hvala. Thank you and we move. Heard... Hvala. Prisluhnili smo torej svetu Evrope, ki je tudi zelo zavezan področju priseljencev in eh, eh, iskalcem azila. Zdaj pa bomo prisluhnili gospe Madeleine Gerlik, ki je, eh, prihaja z UNHCR in uh, dobi besedo kot naslednja. Najlepša hvala, predsedujoči. V imenu UNHCR se zahvaljujem Evropskemu parlamentu za povabilo in za organizacijo te javne predstavitve, ki se vsekakor dogaja v streznem trenutku. Eh, zdaj se namreč odvijajo številne razprave o novi zakonodaji, o praktičnem sodelovanju, veliko je govora o solidarnosti in delitvi bremen. Zahvaljujem se tudi eh, ministru Millerju za vodilno vlogo polskega predsedstva. Eh, Polska si je zadala zelo poln dnevni red, veliko je razprav v svetu in zelo so pripravljeni eh, sprejemati kompromise, kar je pomembno. Ravno tako se zahvaljujemo parlamentu za podporo v novih pogajanjih preko kontaktne skupine za sodelovanje med institucijami, ki zelo koristno prispeva k pogajanjem. Zelo eh, pozdravljamo pozornost, ki se namenja trenutno vprašanju azila in prepričani smo, da je to ključno za doseganje napredka, sploh glede na to, da imamo opravka z zelo kompleksnimi zadevami. Pozdravljamo eh, na, dosežen napredek, sploh kar zadeva direktivo o zahtevanih pogojih in tukaj se zahvaljujemo poročevalki Jean Lambert in vsem ostalim, ki so pri tem sodelovali in tudi predsedstvu. Pozdravljamo tudi dogovor o uh, vsebini in o pomembnih uh, korakih, naprimer glede eh, pravic, ki se zagotavljajo prejemnikom subsidijarne zaščite. Potem je tu še poročilo gospe Geom, ki je tudi pomembna podlaga za razpravo. Nekatere države članice so izrazile veliko zaskrbljenost na tem, ali prenovljeni predlog komisije, če bo sprejet, uh, Eh, bo omogočil eh, še naprej eh, delovanje sistema, ki bo učinkovit in bo preprečeval zlorabo tistim, ki niso upravičeni do zaščite. Komisija je junija predstavila nov predlog, ki upošteva te pomisleke in tudi upošteva številne pomembne predloge parlamenta in upamo, da bodo nadaljna pogajanja omogočila svetu in parlamentu, da doseže ta kompromis o končnem besedilu, ki bo popravilo vrzeli v obstoječih direktivah. Po našem mnenju je to mogoče in realistično. O obsežnih razkravi eh, oziroma preiskavi, ki jo je UNHCR objavil marca, smo uh, našteli številne pomisleke pri izvajanju obstoječih direktiv o azilu. Uh, govorimo o. Uh, Zelo pogosti uporabi hitrega postopka, ki vsebuje manj marovalk. Včasih je časa tako malo, da prosilci ne morejo predstaviti svojih argumentov. Ravno tako ni dovolj časa, da bi institucije ustrezno ovrednotile potrebo po eh, zaščiti. Eh, Poleg tega so tu tudi razgovori, ki niso vedno pravični in učinkoviti, tudi tisti, ki sprejmejo odločitve, niso vedno ustrezno usposobljeni in uh, veliko prosilcem za azil ni uh, omogočen dostop do pravnih sredstev. Uh, Nov predlog komisije vsebuje številne določbe, ki bodo popravile te pomankljivosti. Vemo, da so določene zadeve tukaj politično zelo občutljive in da ni veliko politične volje za spostavitev novih varovalk. Vendar pa UNHCR je prepričan, da je potrebno to direkt, te direktive unesti bistvene spremembe, ki ne bodo bistveno vplivali na stroške. Uh, ampak bodo prispevale k temu, da bo azilni sistem pravičen. Upamo, da bo trenutno besedilo podlaga za prožna pogajanja na vseh stranih. Kar zadeva direktivo o pogojih za sprejem, nekatere države so v zadnjih mesecih izrazile številne pomisleke, predvsem zaradi morebitnih povečanih stroškov, če eh, bi bili predlogi sprejeti. Novi predlog komisije iz junija je predvidel precej eh, sprememb v primerjavi z izhodiščnim besedilom in to bi moralo dati manevrski prostor za kompromis. Po imenu UNHCR je kar nekaj stvari, ki jih je nujno potrebno spremeniti in tega se loteva tudi novi predlog. Predvsem pridržanje in zelo veseli smo, da bo o tem ločeno govora danes popovdne. Uh, Za UNHCR je nespremljivo, da v Evropski uniji danes obstaja manj varovalk, ki urejajo pridržanje ljudi, ki so morda begunci, kot pa tistih za ljudi, ki so uh, morda uh, storilci kaznjivih dejanj. Ključno je, da uh, zagotovimo dodatne varovalke za prosilce za azil in pridržanje v primeru pridržanja v Evropski uniji. Uh, Objavili smo pred kratkim tudi poročilo, ki podpira novi predlog komisije in upamo, da bo prišlo do dogovora glede temeljnih načel v bližnji prihodnosti. UNHCR je zabeležil tudi precejšnje težave pri delovanju trenutnega dablinskega sistema, kakšen je zdaj. Predlagane spremembe v prenovljeni eh, uredbi bi izboljšale delovanje sistema. Prinašajo nam reč bolj jasne standarde, kar je v interesu tako držav kot prosilcev za azil, ravno tako pa eh, nove spremembe prinašajo večjo pravičnost in pozdravljamo nadaljne razprave o tem. Eh, Potrebno je zagotoviti, da dublinski sistem ne bo predstavljal prevelikega bremena za katerokoli od držav članic. Ravno tako pa mora ta sistem omogočati vsem prosilcem za azil pravično obravnavo njihove prošnje v državi članici, kar je v skladu z ciljem same eh, uredbe. V tem kontekstu pozdravljamo prizadevanja sozakonodajalcev za doseganje dogovora o skupnem azilnem sistemu. Pozivamo vas, da nadaljujete z intenzivnim delom in da si prizadevate za doseganje kompromisov na podlagi trenutnih predlogov. Ker pa zadeva pomembno vprašanje solidarnosti, ki so ga omenili številni govorniki. Eh, pogodba o delovanju Evropske unije prvič vzpostavlja zavezujočo eh, določbo, da je potrebno pri Eh, azilnih vprašanjih zagotoviti pravično delitev bremen in solidarnost. UNHCR podpira ta cilj in izvaja številne programe v samih državah članicah s tem namenom. Eh, v Grčiji, naprimer, ki je tukaj posebej izpostavljena, UNHCR eh, Eh, prispeva strokovnjake, ki delujejo na prvi in drugi stopni odločanja, sodelujemo pri pripravi eh, informativnega materijala. Eh, ravno tako sodelujemo z uradom za podporo azilu in pozivamo tudi vse druge države, da še naprej pomagajo Grči, zato da bo njihov sistem učinkovit in pravičen. UNHCR je podprl tudi programe preselitve z Malte, ki je pogosto pod velikim pritiskom. V zadnjih treh letih smo sodelovali z vsemi članicami v zvezi s pobudami za boljšo kakovost azilnega sistema. V projektu za boljšo kakovost azila, ki je vključeval 12 držav članic, je UNHCR sodeloval z državami pri boljšem usposabljanju odgovornih oseb, s čimer poskušamo zagotoviti uh, ustrezno raven kakovosti, ravno tako pa s praktičnim sodelovanjem uh, podpiramo izmenjavo najboljših praks na tem področju. Uh, države, ki v teh dejavnostih sodelujejo, v te dejavnosti izredno pozdravljajo in UNHCR je pripravljen še naprej sodelovati v tovrstnih dejavnostih z državami članicami. Upamo pa, da se bo podobni, podobnih nalog v prihodnje loti tudi urad za podporo azilu. Uh, vemo, da, so, da to vrstne dejavnosti sodijo med prednostne naloge tega urada za leto 2012 in upamo, da, ta, da bo ta urad dobil politično in finančno podporo za to, da bo lahko dejansko uresničeval vse te zadane cilje. Ravno tako naj opomnim na solidarnost s tretjimi državami. Uh, pogosto se ponavlja, da večina uh, beguncev eh, pristane v državah, ki so najslabše opremljene za njihov sprejem. To uh, velja pogosto tudi za eh, dele Afrike, ki so o vojni in prizadeti zaradi revščine in drugih težav. Vseeno pa te države gostijo begunce, ki jih je bistveno več, kot pa jih vsako leto pride v Evropsko unijo. Uh, solidarnost s takimi tretjimi državami ni samo moralna obveznost tistim, pod, za tiste, ki podpirajo sistem mednarodne zaščite, ampak je to tudi v eh, interesu Evropske unije. In ravno zato je tako pomembna tako imenovana zunanja razsežnost Evropske azilne politike. Nujno je potrebna večja solidarnost z drugimi regijami, eh, In v zadnjem času eh, se je to najbolj pokazalo v primeru somalskih beguncev. V številnih državah članicah somalci predstavljajo eh, precejšen delež prosilcev za azil, vendar pa so njihove številke zelo majhne v primerjavi s številom ljudi, ki bivajo v sosednjih državah. Leta 2011 je 184 tisoč eh, beguncev iz Somalije prišlo v Etiopijo, Kenijo in Džibuti. Od teh je, šest, je 46 tisoč prišlo samo v prvih treh tednih letošnjega leta. UNHCR opozarja na nujno humanitarno pomoč eh, pri reševanju te krize in eh, to je upoštevala Evropska unija in tudi številne države članice. Eh, UNHCR pa vedno znova poziva tudi k temu, da bi eh, pomagali z ponovnim eh, naseljevanjem. Veliko je beguncev, ki so ranljivi in tako izpostavljeni preganjanju, da je njihova edina možnost za varnost in neko trajnostno rešitev ta, da se jih preseli. Eh, vendar pa so prizadevanja Evropske unije na tem področju precej omejena. Nujno je potrebna torej večja solidarnost eh, s tretjimi državami, na kar nas opozarja tudi Severna Afrika. Eh, vsi se zavedamo težav, ki so se pojavile v začetku leta, ko je večje število ljudi v začetku leta iz Severne Afrike prišlo v Evropo. Vemo, da bodo spremembe, ki so eh, izvale ta eh, val prišlekov, eh, verjetno prinesle dolgoročno pozitivne spremembe v tem delu sveta. Dve izmed držav, Egipt in Tunizija, sta. Eh, sprejeli veliko ljudi iz Libije v času konflikta. Več kot milijon ljudi je prišlo, ki, od katerih jih je veliko odšlo naprej v druge države, nekateri pa so ostali več mesecev in so potrebovali pomoč. Eh, še vedno je več kot 5000 ljudi, ki živijo v bližini libijske meje, več kot 3000 jih je dobilo tudi zaščito v okviru UNHCR. 2000 500 pa jih je bilo vključenih v uh, program za ponovno preselitev, od katerih smo jih uspeli preseliti samo nekaj sto, kar pomeni, da je potrebno poskrbeti še za več tisoč ljudi. Eh, s eh, ponovno naselitvijo teh ljudi bi podprli demokratizacijo v teh državah in prispevali k izgradnji zmogljivosti v tej regiji. Eh, naselitev v državah članicah bi eh, seveda morali podkrepiti tudi s politično in finančno podporo strani Evropske unije. In konkreten način, kako bi lahko to uresničili, bi bilo s prijetjem eh, Evropskega programa za, nacional, za ponovno naselitev. In veseli nas, da bo danes popovdne govora o tem in upamo, da bodo vsi deležniki našli nek način, Eh, kako doseči eh, nek praktičen kompromis v bližnji prihodnosti, zato da bomo izkoristili to priložnost, da ustvarimo novo eh, orodje zaščite in da rešimo življenje več tisoč ljudi. Še enkrat se zahvaljujem Evropskemu parlamentu za današnji dogodek. In hvala vam za pozornost. Najlepša hvala, hvala vsem govornikom v tem prvem eh, krogu, kjer je bilo govora o azilnih vprašanjih in kot ponavadi v odboru eh, Libe imamo nekaj zamude. Res je tudi, da imamo zelo poln dnevni red in zato predlagam, da. Eh, poskrbimo, da bo razprava čim bolj kratka. Vidim, da gospod Busotil dviga roko, dobili boste besedo, ampak eh, samo nekaj vprašanj upam, da bomo obravnavali v tej eh, prvi razpravi, kajti sledi še kar nekaj govornikov, kar nekaj razprav. Krogu v naslednjem krogu govornikov bo moderatorka gospa Jean Lambert potem bo sledila še gospa Cecilija Wilkström, pa gospa Sylvie Guillaume. Pa potem gospa Makovej, eh, gospod Masip in gospod Tavareš. Torej vrsta govornikov bo še sledila, ki bodo govorili o posameznih elementih azilnega sistema in zato predlagam, da eh, ta vprašanja, ki so, se nedvomno odpirajo na podlagi prvih govornikov, da se torej pri njih osredotočite. Eh, izvolite, gospod Busut, ali imate besedo. Eh, hvala. Dobro jutro vsem skupaj in hvala za zelo zanimive predstavitve, ki smo jih slišali Vedno bolj jasno je postalo v zadnjih mesecih, da če ne bomo imeli učinkovitega mehanizma solidarnosti, ne bomo dosegli sporozuma glede azilnega svežnja. Evropski parlament je glede tega zelo združen, zelo enoten, ne le v zadnjih mesecih, temveč že v zadnjih letih. Komisija je leta 2008 predlagala spremembo Dublinske uredbe in mi smo se tako na to odzvali in dejali, da je solidarnost ključna, če želimo doseči sporozum glede tega svežnja. In to še vedno pravimo, vendar žal svet se ni premaknil. To škoda, da je komisija tako dolgo čakala, preden je predstavila sporočilo o solidarnosti predstavila ga bo konec leta, vendar mislim, da če bi ga predstavila prej, bi omogočila boljšo razpravo glede te teme. No, po drugi strani pa je zelo pozitivno, da je polsko predsedstvo res pripravljeno se zadeve resno lotiti in skušati najti neko rešitev. Torej, mislim, da lahko ostanemo optimistični. Zakaj je solidarnost tako pomembna? Obstaja veliko razlogov, slišali smo jih strani uh, govornikov, že sama, vendar ne povem, da že sam člen 70 določa, da moramo deliti odgovornost in solidarnost. No, lahko bi še govoril o tem, vendar želim biti kratek. Naj podam nekaj komentarjev, ki so ključni glede solidarnosti. Prvič, če bo to ali ne bo to del Dublinske uredbe ali ne. Menim, ne smemo tega gledati kvazi religiozno. Če imamo solidarnost, potem je vseeno, ali je to zapisano v Dublinski uredbi ali kakšnem drugem instrumentu. Jasno je, da je Dublinska uredba nepravična, ker jasno in nepravična pravično prelagal so odgovornost na mene države članice. Torej, tisti, ki pridejo v te države, si pa pravzaprav tako ali tako želijo druge države članice. Torej, tu je očitna nepravičnost. Ali naj bo sistem solidarnosti prostovoljen ali zavezujoč? Sam bi se zavezoval, sam bi raje za zavezujoč mehanizem solidarnosti, vendar, vseeno, vendar mi je vseeno, ali je prostovoljno ali zavezujoč, le da deluje. Komisija je predstavila pilotni projekt za mojo državo, za Malto. Šlo je za prostovoljen sistem, ki ni deloval. Naj povem, naj menim eno številko. EU države so preselile okoli 300 oseb od 15 tisoč tisti, ki so prišli na Malto. ZDA, ki nima takšnih obveznosti, pa so prevzeli tisoč ljudi in, in, so nas, in so s tem pokazali na nas prstom. Uh, popolnoma se strinjam s, s, s, z govorniki zlasti s tem, kar je povedala gospa Senjus. Ne moremo uh, pričakovati solidarnosti, če ni odgovornosti in to velja za vse države članice tudi za mejne države članice. Morajo pokazati svojo odgovornost. To je tudi del svežnja in je zelo pomemben del svežnja. Pomembna je tudi solidarnost s tretjimi državami. Kot rečeno, Tunizija je sama prestala uh, zelo težko revolucijo, seveda srečno je to prestala, uh, Hkrati pa so pokazali nesrazmerno odgovornost do ljudi, ki so zbežali iz Libije. Na tisoče ljudi je še vedno na meji med Tunizijo in Libijo in Evropa je popolnoma tiho glede teh ljudi. To je uh, v nebo upijoča tišina in glede tega res treba nekaj storiti. Hand, Masip, si puede, favor, Gospod Masip, prosim, čim, kraj. čim krajše torej strinjam se z vami in strinjam se s predstavnico uh, komisarke Malmstromove. Res je polsko predsedstvo zelo zauzeto glede tega. Z njimi sem se včeraj sestal in smo se pogovarjali o, o tem. Pogovarjali smo se ravno o vprašanju pridržanja. Torej, danes ste me tudi dvakrat omenjali. Uh, omenili ste moje poročilo in hvala za to. Kaj se mi zdi pomembno, da moramo to situacijo razrešiti? Sedaj imamo polsko predsedstvo, z njimi lahko sodelujemo in moramo čim več doseči, ne da čakamo na 2012. Mislim, da je sedaj čas za to, da se pogovorite z člani sveta, ki so proti in mislim, da bi se lahko res vsi pogovorili s svetom, zato da bi zaključili vsaj ta del svežnja, ki se je res zataknil. Mislim, da bi UNHCR moral sodelovati pri teh pogovorih, saj sedaj res vidimo veliko pripravljenost Polske. Sedaj bi začeli s prvim panelom uh, ki mu predseduje gospa Jean Lambert. Ne vem, bi se morda gospod Miller odzval na to, kar smo slišali. Pani predsedujoči, šanovni panjstvo. Mm. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, naj se. Navežem na to, kar je povedal gospod Busotil, ker je to zelo relevantno. Ne gre za formalnosti ne gre za to, ali bomo solidarnost zapisali v Dublinsko redbo ali kam drugam. Kaj je res pomembno za to razpravo? Pomemben je sam koncept solidarnosti, ki manjka. Zavedam se, da živimo v težkih časih proračunsko gledano, no obstaja pa tudi druge težave, poleg solidarnosti, vendar moramo vedeti, zakaj gre. Ne gre le za denar. Tega ne smemo zgubiti pred očmi. Načela solidarnosti ne smemo pozabiti, ker če ga sedaj spregledamo, potem se morda priložnost, da to vključimo, nikoli ne bo več vrnila. Tako da se popolnoma strinjam z vami skušamo zagotoviti, da se to temeljno načelo dejansko vključi v svežen. Vzmimo za primer Malto. Američani so tu dejansko se izkazali in so nam pokazali, da je občutljivost bolj pomembna kot pa formalnosti. In sam sem zato, da se pogovarjamo o solidarnosti. vendar tu je treba torej, eh, tudi upoštevati določene egoistične pristope, ki smo jim priča. <laughs> Ko sem na konec tolmačenja, preden sem se oglasil, torej s tem smo zaključili prvi del uh, konference in sedaj se lahko lotimo druge seje, ki predseduje Jean Lambert, ki že prihaja za govorniški odr. Hvala vsem. Predlagam, da ostanemo vsi v dvorani, tako da lahko kar nadaljujemo. Hvala. Thank you. We'll be in touch.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 Right, ladies and gentlemen, if we could make a start. Gospe in gospodje, začnimo z drugo sejo. Saj, če se bomo držali urnika, če bi se držali urnika, bi nam ostalo le 20 minut. Torej bomo malce posegli še v tretjo sejo, kar zadeva čas. No, sama sem tudi poročevalka glede azilnega svežnja. Prihodnji teden se bomo tudi pogovarjali o tem v Štrasburgu. Vendar, dobro, sedaj to ni predmet razprave. Danes se bomo pogovarjali o, o upravičencih do mednarodne zaščite. Obravnali bomo ranljive osebe in osebe s posebnimi potrebami. Ali obstaja kakšne razlike med tema dvema besedama, kako identificiramo ranljive osebe, osebe, ki imajo posebne potrebe. Je to povezano z njimi kot deli družbe ali pa gre za neke specifične zahteve glede njihovih prošenj za azil. Torej, slišali smo že nekaj glede vprašanja renljivosti in ponovne naselitve, vendar ponovno naselitev bomo kasneje popodno obravnavali. Imamo čudovite govorce danes, nekateri ste že bili tu, nekateri ste pa novi, kar je seveda dobro. Z nami je gospod Filip De Brujker. On je koordinator akademske mreže, z nami je tudi Valentin Odat, koordinatorke za vprašanje spolov, rada generalni komisarja za begunce v Belgiji, z nami gospod Čevan iz Združenega kraljestva. Veseli nas, da Združeno kraljestvo počne nekaj pozitivnega glede vprašanja azila, potem imamo, oziroma on je strokovnjak za vprašanje LGBTI, z nami je tudi gospod Bojla, on je član Mednarodnega sveta za rehabilitacijo žrtev mučenja torej on skrbi za zagotovitev pravic tistih, ki so bili žrtve mučenja. To je seveda ena ključnih zadev, ki smo obravnavali glede azilnega svežnja. No, brez nadaljnega bom dala besedo gospodu Debrujkerju, ki naj kar začne kot prvi govornik danes. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča, in hvala Evropskemu parlamentu, da ste me povabili. Glede na to, koliko je ura, bom res skušal biti kratek in jedrnat. No, tudi sicer rad tako govorim, zato da dejansko predstavim sporočilo. Torej, danes vam, go, vam bom govoril o ranljivih osebah, o osebah, ki imajo posebne potrebe. Oni so seveda veliki ziv. Vemo, da pogosto se Eh, torej želimo boriti proti zlorabam pri azilnih postopkih, vendar hkrati pa obstajajo številne osebe, ki so ranljive, ki imajo posebne potrebe in ki jih ne prepoznamo vedno. Torej, želimo se boriti proti zlorabam azila, hkrati pa tudi želimo bolje sprejeti ljudi, ki so dejansko ranljivi in poskrbeti za njihove posebne potrebe. Naj na kratko postavim pet točk. Kakšno je tedanje kakšno je sedanje stanje zakonodaje, sedaj, ko imamo prvo generacijo direktiv. Imamo določbo v direktivi o pogoji za sprejem, člen 17, ki je mrtva črka na papirju, ki se ne uporablja. Zakaj? Ker se ga tolmači na tak način, da države članice pravzaprav ne izkazuje dobre volje. Določba ni eksplicitno jasna in ko vidimo, vendar ko razmišljamo o učinku te določbe, vidimo, da države članice tega dejansko ne počnejo tako. Kar zadeva drugo generacijo uh, direktiv, imamo torej predlog komisije, tako prva kot druga prenovitev, ki zadeva pogoje za sprejem, je torej vprašanje postopka. Preučili smo te predloge v naši mreži in imamo pozitivno stališče glede novih določb, ki eh, so bile predstavljene v predlogu junija 2011. Nekateri pravijo, da je prenovitev korak nazaj, vendar glede te zadeve pa uh, menimo, da je tu vendarle prišlo do pozitivnega napredka. Torej, ko gre za vprašanje ranljivih oseb. Torej, toliko uvodoma, sedaj pa bi predstavil tri vsebinske točke. Prvič definicije, drugič in horizontalnosti direktiv in tretjič vprašanje identifikacije oziroma ugotovitve, za katere osebe gre, za kakšne osebe gre. Prvič, definicije. Govorimo o ranljivih osebah, ki imajo posebne potrebe. To je tudi naslov naše seje. No, večkrat se je že zgodilo, da različne institucije, ki so pristojne za izvajanje teh besedil, so se uh, so pravzaprav pomešale ta dva koncepta, torej koncept renljivih oseb eh, in posebnih potreb, torej niso vedeli, ali gre za en koncept ali za dva. In seveda jasno je, da če ne vemo, o čem govorimo, potem imamo težave. Definicija je seveda tehnična težava, vendar je to dobro izhodišče za nadaljno razpravo. To je ključnega pomena. Mislim, da je prišlo do napredka, saj smo se strinjali glede tega, da je ključna zadeva ranljivost in zakaj smo ranljivi, ker imamo posebne potrebe. Torej, tu gre za vzročno posledično razmerje. To se mi zdi zelo pomeno podariti. No, s tem seveda ne bomo rešili vseh težav. Še vedno ostajajo težave s samimi koncepti. Uh recimo določbe glede postopka v direktivi o sprejemu oziroma v direktivi o azilnem postopku niso dovolj jasne. V določenih določbah se predvideva nek avtomatizem in rečemo, določene osebe so ranljive in zato, ker so ranljive, imajo posebne potrebe. Recimo, starejše osebe. Vendar vseeno niso vse starejše osebe take, da imajo posebne potrebe. Tako da moramo biti res eh, pozorni in ne kar avtomatsko nekaj sklepati, kajti to nujno ne odraža realnosti. In to seveda tudi ima lahko eh, stroškovne posledice. Kaj zadeva horizontalnost, torej skladnost med različnimi besedili, ki se da obravnava institucije. Torej veste, da so to štiri zakonodajni predlogi. No, tu je tudi prišlo do določenega napredka, vendar vseeno obstajajo tudi še številne težave. V direktivi o pogojih za sprejem, ki je doživela določen politično strinjanje, vsebuje določbo 20, člen 20. Vendar tu se ponavlja napaka iz prvotnega člena 17. Torej, to je napaka v tej direktivi in torej to lahko uh, pomeni, da bo to znova določba, ki se ne bo izvajala. Potem druga zadeva. Škoda je, da uh, koncepta ranljivosti nismo vključili v nov predlog Dublinske uredbe. To se nam zdi škoda. Že zaradi same skladnosti iste koncepte bi morali uporabljati v vseh uh, zakonodajnih predlogih iz tega svežnja. In potem tretjič, identifikacija To je ključni element. Ne gre za to, da definiramo, kaj so ranljive osebe. Moramo tudi znati identificirati osebe, ki imajo posebne potrebe. To je nek poseben postopek, ki omogoča, to mora biti nek mehanizem, ki ga je treba izvajati, tako da lahko takoj zaznamo, uh, za to vrstne osebe. In sveda to predstavlja določene stroške, vendar, če želimo dati reljivim osebam postopkovna jamstva, potem je nujno, da imamo na voljo mehanizme, ki nam omogočajo, da jih sploh identificiramo. No, prišlo je določenega napredka, zlasti v direktivi o pogojih za sprejem, saj sedaj jasno piše v besedilu, da je da države članice morajo to izvajati. Tega prej niso želele, no, člen 17 jim ni bil dovolj. Torej, tu so določeni pozitivni elementi. Tudi v direktivi o azilnem postopku so določene pozitivni elementi. Recimo, če nekdo, eh, ki je bil žrtev, mučenja, morda tega ne bo mogel kar tako nekomu povedati, nekemu uradniku. Skratka, vse to treba upoštevati in lahko rečemo, da je tudi dejansko prišlo do napredka. Seveda, določene elemente bi se dalo izboljšati, eh, morda bi lahko bolje zapisali, da ne bi prišlo do dvomnega tolmačenja. Kaj pa se je spregledalo? identifikacija trajanja. Identificirati renljivo osebo je težko. In tega morda ne ugotovimo takoj, ko nekdo zapros, zaprosi za azil. To se morda ne ugotovi potem, ko nekoga prvič zaslišite eh, v času azilnega postopka. In torej moramo storiti nekaj takega, da se takšne osebe lahko tudi kasneje identificira kot ranljive osebe, torej da se tudi kasneje v azilnem postopku to lahko uh, ugotovi, da je bil nekdo torej, oseba s posebnimi potrebami. Naj za zaključek še nekaj povem, da sedaj vključujemo koncept ranljivosti v evropski pravni red na področju azila. To je koncept, ki se ga uporablja drugje, recimo v socialnem pravu, v davčni zakonodaji in mislim, da bi institucije, svet, parlament in komisija se morale potruditi, da bolje razumejo koncept ranljivosti. To ni preprosto in tudi nijamo neke čudežne rešitve za definicijo, vendar menim, da je res treba se zauzeti za to vprašanje. Razumeti ta koncept je nujno potrebno, to je seveda občutljivo vprašanje, kajti definicija pomeni mehanizem, pomeni, da treba potem imeti nek mehanizem in ta mehanizem bo seveda nek strošek in seveda uh, eh, vprašanje stroškov so vedno občutljiva. Naj zaključim. Danes sem vam predstavil nekaj, kar uh, je plot dela, ki ga izvajam s kolegico Laurence Duboš. In naj povem, da je Evropski sklad za begunce uh, financiral najno delo, predstavila sva tudi knjigo, ki obravnava to temo, vključila sva določene uh, študije in ta knjiga bo pravzaprav iz, izdana konec leta. Torej, to je malo reklame. Naj vam povem, da v poročilu Setting up a Common European Asylum System, ki smo ga predstavili konec leta 2010, torej že to poročilo obravnava vprašanje ranljivih oseb. No, sveto poročilo ni. Uh, najbolj ažurno, vendar vseeno, če vas zanima, lahko tu imate 500 strani, ki jih lahko preberete, tako da lahko potem razmislite o prihodnem razvoju Evropskega skupnega zilnega sistema. Upam, da sem bil dovolj kratek in jedrnat in seveda vam z veseljem odgovorim na vaše vprašanje. Hvala. Hvala lepa. Torej, sedaj veste, kaj lahko date na svoj seznam za božična drila, če praznujete božič. No, seveda izvodi te publikacije so na voljo pred dvorano, tako da se ga lahko gledate, če, če si ga še niste. Seveda, danes bomo obravnali tudi vprašanje koherence, skladnosti, s tem smo se že srečevali v preteklosti, vendar vseeno. Um, O tem lahko se tudi danes še pogovorimo. Sedaj pa bi dala, izrekla dobrodošlico do našemu, naši drugi gosti, Valentino Odat, ki se specializira za vprašanje spola. Valentin, izvolite, prosim, uh, ura teče in dam vam na voljo 8-10 minut. Valentin, izvolite. Bon, je vais, bonjour, euh, mesdames et messieurs. Bonjour, mesdames et messieurs. Dobr dan, gospe in gospodje. Osredotočila se bom na vprašanje žensk. Zlasti na ženske, ki prosijo eh, za azil zaradi svojega spola. Sama delam na belgijskem uradu za begunce in sem o, uh, pristojna za vprašanje podeljevanja azilov. Na kratko vam bom predstavila, kaj dela naš urad in potem vam predstavila dva konkretna primera za ilustracijo posebnih potreb. Na to pa vam bom predstavila eh, prakse našega urada pri podeljevanju azila, kaj ti menim, da je to zelo zgovoren in pozitiven pristop glede tega vprašanja. Torej, predstavili vam bomo, kaj mi počnemo, ko torej identificiramo posebne potrebe. Naš urad, skratico CGRA, je glavni urad za uh, azilne postopke v Belgiji in znotraj CGRA obstaja koordinacija za vprašanja spolov. Torej, to je enota, ki zaposluje deset ljudi, sama sem koordinatorka te skupine in uh, mi se ukvarjamo z harmonizacijo praks za vse ljudi, ki obravnavajo azilne prošnje in skušamo izboljšati način, uh, kako se obravnavajo torej, uh, azilni postopki. No, te obravnava približno 300 oseb. Najprej stavim dve potrebi. Uh, Prva potreba je to, da je treba identificirati takšne osebe. Že profesor pred mano je govoril o tem. Torej, mi imamo stalne uh, stike. z različnimi nevladnimi organizacijami. Recimo imamo stike z uh, agencijo SOS Viol, ki se ukvarja z osebami, ki so bile posiljene, ne nujno uh, z prosilci za azil. In ko smo se pogovarjali s psihologinjo iz te organizacije, smo ugotovili, da je da so pacijentke, ki to doživijo, tako traumatizirane zaradi posilstva, da tega pravzaprav ne predstavijo v svoj prošnji za azil, ker ne želijo znova govoriti o tem dogodku. Torej, če tudi takšne prosilke za azil vedo, da bo to povečalo njihovo možnost, da dobijo azil, vseeno o tem ne želijo spregovoriti. In takšna situacija se mi zdi zelo zaskrbljujoča in uh, to pomeni, da so to osebe, ki so dejansko ranljive, zelo ranljive in imajo res potrebo po zaščiti, vendar. Eh, niso pripravljeni govoriti o tem, ker niso, ne morejo o tem govoriti, morda pa tudi ne vedo, da smo mi pripravljeni uh, jih, jim prisluhniti. Torej, tu uh, pri, pride do tega, da te osebe tega ne izrazijo, če tudi bi to lahko pomenilo, da bi lažje dobile status azilantk. Torej, to je situacija, ki zgovorno uh, predstavlja, za kakšno težavo gre. Torej, gre za to tudi, da moramo osebe, ki so ranljive, čim bolj obvestiti o njihovih pravicah. Torej, mi skušamo čim bolje informirati ranljive osebe. Sedaj pa bom na kratko predstavila naš pristop na uradu CGRA. Torej, mi tudi kolege, ki obravnavajo prošnje za azil, obvestimo, tako da tudi oni, oni bolje vejo, zakaj gre. Torej, gre za tipologijo, za kakšne vrste, uh, za kakšne vrste situacij gre. Recimo, ženske so lahko žrtev uh, prisilnih porok, genitalnih mutilacij, lahko so žrtev nasilja v družini. Uh, Eh, torej lahko so žrtve spolnega nasilja, posilstev, prisilnih splavov, prisilnih sterilizacij in vsak uradnik, ki obravnava takšno prošnjo, ki vsebuje eno od teh točk, ki sem jih navedla, potem ve, da gre za naljivo osebo in posebej obravnava takšno osebo. No, dala bi konkreten uh, primer ženske genitalne mutilacije. Nedavno je eh, nek vprašalnik izpolnilo 12 držav članic. Tu je prišlo do izmenjave informacij glede tega in šlo je za to, kakšno prakso imajo države članice glede tega profila. In kaj se je skazalo, da če neka ženska reče, da se boji, da eh, bo njena hči um, podvržena genitalni mutilaciji, torej, če to ženska to zapiše v, v svoji prošnji v 12 državah članicah, no, izkaže se, da se Eh, načeloma bi morali ta vprašalnik obravnavati skladno z eh, Ženevsko eh, konvencijo. Oziroma izkazalo se je, da določene države članice menijo, da seveda se mora dati takšen sebi azil, druge države članice pa menijo, da je pač to odvisno od drugih okoliščin. Torej, nimajo vse države članice nekega pristopa glede ženske genitalne mutilacije. Torej, kaj lahko iz tega zaključimo? Da odločene države članice eh, bi takšnemu profilu prosilca za azil dale azil, druge pa bi ga pač obravnavale eh, glede na glede na druge okoliščine oziroma morda bi mu uh, morda bi podelile zaščito na osnovi druge zakonodaje. Skratka, eh, ne vedo točno, kakšno odločitev bi sprejele. Tu gre za torej posebno uh, skupino ranljivih oseb. Tu gre za zelo hude posege, ki jih lahko takšna oseba doživi v svoji uh, izvorni državi, vendar pa bi takšna oseba bila zelo različno obravnavana v različnih državah članicah. Torej, en način je, da obravnavamo takšna vprašanja. Predstavila sem vam eh, povzetek ukrepov, ki jih izvajamo in tudi sekretarjat je to um, natisnil in uh, ta dokument je pred dvorano, tako da si ga lahko ogledate. Ne bom se danes štelo vse, kar sem zapisala. Vendar, kot rečeno, um, moramo upoštevati številne vidike in recimo mi damo na voljo eh, prosilcem za azil, da lahko prosijo, da um, intervju poteka recimo z uh, uradnikom istega spola in ženske si pogosto želijo, da jih intervjuje ženska uradnica. Poleg tega omogočimo vedno iskalcem oziroma prosilcem za azil, da jih um, Eh, ločeno intervjujemo, torej da jih ne obravnavamo skupaj z vsemi družinskimi eh, člani. Poleg tega pa omogočamo tudi nekakšen vrtec, tako da uh, ženske res lahko predstavijo svojo prošnjo, ne da bi zraven bili njihovi otroci. Torej, vse to uh, uh, počnemo, ko se srečamo s, s situacijami, ko je nekdo torej prosilec za azil ravno zaradi svojega spola. Torej, potem vprašanje. Uh, informacij za prosilke za azil predstavila. Vam bom eh, določeno eh, brošuro, ki smo jo predstavili za prosilke za azil. Imam sabo nekaj izvodov. Ta brošura obstaja v devetih jezikih in poleg tega naj pomenim, naj omenim še kako pomembno imeti stike z eh, nevladnimi organizacijami. Uh, Torej, soočamo se številnimi eh, težkimi vprašanjami, kot so torej, mm, genitalne mutilacije in tako naprej in eh, vse, sko vse skozi stopamo stike z ljudmi, ki torej, se ukvarjajo s temi temami. Thank you, thank you I mean, been... Hvala lepa, najlepša hvala. Nekateri smo se ukvarjali s eh, postopki in zato zelo dobro razumemo, kar je bilo povedano sedaj. Vedno je dobro slišati tudi nekaj eh, več o eh, večjezičnih informacijah, če sem lahko malo provokativna, zlasti v Belgiji. Gospod Šelvan je odvetnik iz Združenega kraljestva in on se specializira za ta vprašanja. Eh, Hvala lepa, gospa eh, predsedojoča. Najprej se vam zahvaljujem za vabilo, da lahko govorim o eh, vprašanjih lesbic, lesbik, gejev in pa eh, transseksualcev v Evropi. Ko govorimo o seksualni identiteti, moramo omeniti leto 2007. Eh, takrat se je v Indoneziji eh, dogodil. Eh, sesta, sestanek, kjer naj bi oblikovali glavne smernice na tem področju. Pri eh, o, eh, določanju, kaj to je spolna usmerjenost, moramo eh, eh, citirati načelo iz eh, Jokarte in sicer eh, tam je bilo rečeno, da je to emocionalno, čustvena in spolna privlačnost do eh, drugih oseb. Ne vem, kaj se je zgodilo z diapozitivi. Bom eh, govoril naprej. Ko govorimo o spolni identiteti, govorimo o vprašanjih, ki globoko prizadevajo vsako osebo, se pravi, ki jih nekdo čuti, ki so povezana s spol, spolom in spolnostjo in spolnostjo ki je povezana tudi s svobodno izbiro o možni spremembi izgleda določenih telesnih delov. Medicinsko, kirurško ali z drugimi sredstvi. No, okay še vedno ne deluje. Okay, so Se pravi, govorimo o uh, svobodno izbrani spremembi telesnega izgleda preko medicinskih, kirurških ali drugih posegov in pa govorimo tudi o izrazu spola oziroma spolnosti uh, preko obleke, govora ali manerizmov. Se pravi, biološka uh, identiteta uh, ni nujno uh, ista, kot je pozneje sprejeta identiteta. Nobenih eh, magičnih vprašanj ne bo eh, tuk, tukaj, nobenih čudežnih vprašanj. Sam sem zgradil model, kjer eh, si gledamo koncept, kako eh, upoštevamo razliko. Običajno je stigma prisotna eh, pri spolni identiteti, zlasti ko gre za geje, lezbike oziroma transeksualce, ta stigma je prisotna v družini, pa tudi v družbi. Zaradi te stigme pride do sramu in eh, na koncu je zaradi vsega tega eh, povzročena škoda. Visoko sodišče eh, v Združenem kraljestvu je leta 2010 eh, sprejelo odločilno sodbo. To je eh, zadeva, kjer Lord Rogers govori o gejih, ki, go, ki, go, ki hodijo na posebne koncerte, medtem ko medtem ko neseksualci igrajo ragbi in se sploh vedejo moško. Skratka, vendar pa gre za eh, kon, eh, konvencijo, po kateri morajo ljudje imeti možnost živeti svobodno in ne trpeti eh, škode zaradi svoje spolne usmirjenosti sicer pa morajo imeti možnost prostega uh, izraza svoje spolnosti brez uh, strahu pred preganjanjem. To naj bi bila usmeritev za EU in za mednarodno skupnost. Skratka, možnost živeti uh, svobodno brez strahu pred škodo. 2011 v Amsterdamu je predstavljeno poročilo. Danes imate dele tega poročila pred seboj. Tu je nekaj ključnih vprašanj v zvezi z ranljivimi osebami. E, vemo, da je ogromno prosilcev za azil med geji, lesbikami in transseksualci, ki vsako leto iščejo azil v Evropi. Morali bi dati eh, možnost vsem LGB eh, in tem, v Evropi, da dobijo eh, azil, če jim grozi eh, pregon zaradi kriminalizacije. V Prstu se bo eh, konferenca, v, se bo, torej leto se bo konferenca v Prstu ukvarjala s vprašanjem dekriminalizacije smorne usmerjenosti. Pomembno je to, da moramo odpraviti eh, še zadnje ovire tukaj. No, kajti tu gre za življenja, eh, za življenja ljudi, nekateri morajo živeti v laži in v tišini. Now, Ta Tokrat sem bil tiho samo 10 sekund, ampak eh, pri lezbikah, gejih, biseksualcih in transeksualcih pa ne govorimo o desetih minutah, ne v enem letu, ampak govorimo o doživljenski tišini, o doživljenskem molku. In zato je eh, tako zelo pomembno, da Evropsko sodišče tudi razpravlja o vprašanju, zakaj. Eh, eh, gre za. Eh, vprašanje, ki je bilo dano v predhodno odločanje se strani nemškega sodišča in sicer eh, noben posameznik eh, se ne bi smel znati v situaciji, kjer bi se moral odpovedati osnovnim dejavnostem, ki so povezane z njegovo osebnostjo. In eh, samo identifikacija naj bi bila v teh primerjih dovolj potrebujemo ustrezne informacije o državi, vendar je pa to zelo velik pro, eh, problem, zato ker eh, lezbike in geji v določenih državah niso eh, priznani, potem pa je treba eh, razmišljati tudi o tem, kako te ljudje zaščititi v sprejemnih centrih. Svedika evropske zakonodaje moramo čestitati Evropskemu parlamentu, da je končno eh, priznal eh, potrebo potem, da se upošteva tudi te vrste prošnj. To je v desetem členu direktive o pogoju. Ampak države članice lahko uporabijo ugodnejše standarde. Eh, po členu deset, kjer piše, da bi spolna usmerjenost lahko bila vključena v Eh, zaščito posebno ranljivih žrtev. Mi pravimo, da tam, kjer piše sedaj might, bi moralo pisati shall, se pravi, da bi obstajala obveznost. In Torej, pedofilija se ne smatra za uh, spolno usmerjenost, zato ni nobenega strahu, da bi z izrazom šel uh, eh, vključili tudi njo. otroci so radljive osebe po vseh eh, državah članicah in vendar pa se že eh, otroci identificirajo kot eh, lezbijke, gej, biseksualci in transseksualci. Tu ne gre samo za spolni akt, gre za identiteto. In zato mislim, da bi morali upoštevati te ljudi tudi v skupini radljivih in ljudi s posebnimi potrebami. Poglejmo si naslednje pomembne točke. Kompleksnost. E, postopki preučitve bi morali biti ustrezno preučeni. Tu so velika vprašanja v zvezi z priznavanjem. E, potem je e, tu tudi vprašanje varnega prostora oziroma varnega območja. Ravno tako je tu še možnost travm ki so povezane s tem. Ti posamezniki prihajajo v Evropo, eh, vendar je treba vedeti, da so se skrivali celo svoje življenje v svojih državah. In veliko držav članic je preprečevalo dodatne eh, prošnje za azil eh, lesbi, gejev, biseksualcev in transseksualcev. To so. Eh, dejstva, posamezniki povejo, kaj so pozneje v svojem življenju, kar zadeva eh, direktivo o prejemu, 18. člen, ta govori o pogojih na stanitvah. Eh, jaz sem eh, imel primer transseksualca iz eh, Pakistana, eh, vendar pa je v Angliji bil potem identificiran biološko kot ženska in to je povzročilo veliko eh, težav, travme zlasti, ko je bil nameščen v eh, sprejemni eh, center. Zato moramo tu še veliko narediti. Kaj pa družina? Pod definicijo družine, pod Dublin 2 uredbi, po direktivi o prejemu in o pogojih, mora Evropa pospešiti postopke na tem področju in ustrezno, raze, uh, ustrezno uh, upoštevati sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice iz leta 2010, tako da se vključi tudi uh, istospolne pare. Vemo, da je Evropsko sodišče, to je sodišče Evropske skupnosti, preneslo vprašanja, ki so povezana z spolno usmeritvijo na Evropsko sodišče o človekovih pravicah. Zato se sodbe le tega morajo upoštevati. Poskušamo popraviti zgodovinske krivice. E, kon, konvencija iz 89. E, leta i, i, e, govori tudi o koncentracijskih taboriščih. V koncentracijskih taboriščih so eksterminirali tudi e, homoseksualce. E, še več drugih zadev je bilo na sodiščih, eh, ki nam dajo podlago za to, da sedaj zagotovimo zaščito za vse. Very, very clear, um, Hvala lepa za ta zelo jasen ekspoze. Vsi naši eh, govorniki se sklicujejo oziroma omenjajo tudi eh, ustrezne pravne akte, eh, Eh, ki so povezane s tem vprašanjem. Sedaj pa gremo naprej in sicer Jerome Bujar, on eh, prihaja iz eh, Nacionalnega centra za rehabilitacijo žrtev mučenja. In eh, to je problem tudi v eh, skupini, o kateri smo ravno kar govorili. Jerome, Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Sem Žerom eh, Bojar, sem eh, direktor Agencije za eh, raz, razvoj postopkov v zvezi eh, z azilom in sicer sem član eh, sveta za žrtve eh, mu, mučenja. Naš center je član ECT, to je mednarodna neodvisna organizacija, ki ima 155 eh, zdravstvenih centrov. Tretjina teh centrov je v Evropi in zato je to največje eh, združenje, ki se ukvarja torej, eh, z rehabilitacijo žrtev mučenja. Zelo pomembno je, da imajo te žrtve dostop do ustrezne rehabilitacije, do sodišč in eh, delo vodijo organizacije, ki so članice in eh, eh, vsako leto zdravijo 100 tisoč žrtev mučanja. Samo ena stvar še o našem centru. To je organizacija, ki združuje zelo, zelo različne eh, centre. Eni centri vsako leto zdravijo tisoče eh, pacijentov, drugi so dosti manjši. Eh, vse eh, je v veliki meri odvisno od konkretnega političnega in eh, socioekonomskega centra. Eh, večina centrov eh, zdravi multidisciplinarjo so splošni zdravniki prisotni, potem so posotni psihoterapeuti, psihologi, ravno tako v teh centrih delajo tudi socialni delavci, pravniki in pa fizioterapeuti. Ehm, sedaj nekaj o žrtvah mučenja v Evropi, da se boste lažje predstavljali, kako to izgleda. Kot veste, mednarodno pravo prepoveduje mučenje, vendar pa mučenje še obstaja po svetu. Menimo, da približno 20 do 30 odstotkov prosilcev za ožil izhaja iz eh, skupin, bi, eh, skupin ljudi, ki so bili mučeni. In, eh, 190 tisoč ljudi je eh, potencijalnih žrtev mučenja. In eh, to so prav gotovo eh, ranljive osebe. Ranljive osebe imajo običajno dostop do osnovnega zdravstva, vendar pa žrtve mučenja potrebujejo drugačno zdravljenje. Eh, tu je treba upoštevati tudi javno zdravstvo, tako za same žrtve, za njihove družine in za celo družbo. Pravica do zdravstvenih storitev je temeljna pravica eh, po eh, Evropski listini temeljnih pravic. Žal pa obstajajo zelo velike razlike med prebivalstvom na splošno in pa, skupinimi, in pa ranljivimi skupinami. In zlasti dostop do eh, psihiatričnih storitev bi moral biti prioriteta. Trenutno obstaja tveganje, kajti eh, eh, instrument za financiranje za demokracijo in človekove pravice se približuje svojemu roku in zato se lahko zgodi, da denarja ne bo več. To bi pomenilo, da bi nekateri centri izgubili eh, od enega do drugega leta 60 odstotkov svojih eh, finančnih virov. In to je prav gotovo zaskrbljujoče. Potem vprašanje, kako ugotoviti, kdo je žrtev mučenja. Ko smo videli prej, eh, ko je govoril gospod De Brujker in ko so govorili tudi drugi, je res bistveno ugotoviti, kdo je ranljiv prosilec za azil, kajti ta ima pravico do določenih eh, ukrepov, eh, do določenih saritev, kot je dostop do zdravstva, do posebnih materialnih pogojev, eh, posebni mm, eh, postopki se uporabljajo in zato je eh, bistvenega pomena, da znamo eh, identificirati to osebo, da vemo, kdo so. Ugotavljanje, identifikacija v najboljšem primeru se mora zgoditi čim prej. Se pravi, v najbolj zgodni fazi moramo vedeti, kdo so ranljive osebe, tako da lahko ustrezno uh, uporabimo vse druge postopke. To, kar pred, predlagamo, je, da se izvede uh, že v zgodni fazi evalvacija, že na samem začetku postopka tako da se potem bolje zagotovi spremljanje ranljivih oseb. Mi smo poskušali z sedmimi drugimi partnerji oblikovati posebno orodje, ki bi nam pomagalo pri tej identifikaciji. Namen tega orodja je eh, zagotoviti pomoč tistim, ki nimajo ustrezne izobrazbe na tem področju in ki se znajdejo v situaciji, ko morajo ugotavljati, kdo so ranljive osebe. In uh, želeli bi, da bi uh, dr tudi vse države članice sprejele to uh, orodje in ga vključile v sistem uh, uh, obravnave prosilcev za azil. No, malo reklame, te brošure boste našli pred vhodom, če uh, jih zmanjka slučajno. Uh, Eh, se lahko obrnete na nas. In na koncu mi dovolite, da povem še besedo o dokumentiranju primerov mučenja za žrtve eh, mučenja. Je potrebno pomagati, eh, da. Eh, preživijo eh, to, eh, iz, eh, to izkušnjo. Tu, tu je treba dokumentirati njihova pričevanja. To je zelo pomembno tudi zato, da se sproži pregon mučiteljev. Tukaj imamo istambulski protokol, ta standard je bil razvit zato, da se zagotovi bolj kvalitetna dokumentacija in da Eh, se prepreči ponovno no traumatizacijo žrtev. Vendar pa žal ugotavljamo, da ti kvalitetni standardi niso eh, veliko uporabljani in da bi morali te standarde uporabljati v večji meri. Za zaključek mi dovolite, da ponudim tri priporočila, ki izhajajo iz tega, kar sem ravno kar povedal. Priporočamo sistem zgodnjega eh, eh, eh, ugotavljanja, kdo so eh, žrtve eh, mučenja, potem eh, te osebe morajo biti ustrezno spremljanje v vse čas postopka dodelitve azila, potem pa je treba oblikovati ustrezne eh, pravno-medicinske poročila, zato da se lahko preprečijo nadaljne eh, oblike eh, mučenja. Hvala lepa tudi vam za ta jaz za to jasno predstavitev in za priporočila. Mislim, da ste s tem vsem dal, nam dali tudi izziv, kaj ti eh, omenili ste tudi možen pregon mučiteljev. Imamo časa samo en, za eno ali dveh kratki vprašanji in kratka odgovora. Ne vem, če ima kdo kakšno vprašanje, glede na to, da je bilo vse tako jasno. From, uh, E, to je naš poročevalec, gospod Fidalgo, o eh, sprejemu. E, zelo zanimivo je bilo to, kar smo slišali. Imamo vprašanje za strokovnjaka za mučenje. Zelo hitro je treba identificirati ranljive osebe, seveda tudi tiste, ki so žrtvo mučenja. Ali obstaja nek seznam identifikacije Ne za osebe, temveč za države, ki izvaja mučenje. Mislim, da bi morali uh, izkoristiti vse mednarodne organizacije in da bi torej z njihovo pomočjo morali pokazati s prstom, katere države so tiste, ki še izvajajo mučenje. In na ta način bi lahko tudi mi v Evropskem parlamentu izvali pritisk, zato da bi na te države pokazali s prstom in rekli, te države izvajajo mučenje. Torej, lahko bi sledili poročilom uh, Amnesty International in podobnih organizacij in da bi tudi mi izvali tak pritisk na te države. Hvala vsem. Uh, no, No. Vsak dan poskušamo upoštevati ta vprašanja, ki ste jih omenili. Včasih je težko ljudi eh, prepričati, v naših centrih smo zelo veliko krat prijavili situacijo tunizicev, ki so prišli k nam. Fran Francija eh, pa še vedno v Tuniziji razmišlja kot o primerni turistični destinaciji. Ne, eh, seveda eh, so tu še poročila Amnesty International, to so dobri kakovostni dokumenti, ampak mi potrebujemo tudi močno politično podporo, da lahko ta sporočila spravimo skozi. Hvala lepa. S tem se vračamo tudi k vprašanju, ki so ga omenili eh, druge govorniki, eh, ki so omenili pomen informacij iz eh, države izvora. In s, eh, s tem se bo ukvarjal Evropski podporni azilni urad. Am, eh, no, sedaj v glavnem eh, sklepamo samo sporazume o vračanju in podobno. Ampak sedaj se našim predavateljem lepo zahvaljujem za zelo jasne in bogate predstavitve, ki izhajajo iz njihovih bogatih izkušenj in prepričana sem, da bo eh, naslednji panel ravno tak. Predsedujemo Cecilija Wikstrom. Vsem najlepša hvala. In Cecilija, pridi sem. Well, I hope that you had one minute at least to say hello to somebody you didn't know. No, upam, da ste imeli nekaj časa, da ste se spoznali s kom, ki ga ne poznate odprej. Lahko vam damo še 30 sekund, torej prosim, obrnite se k nekomu, ki ga ne poznate in eh, ga pozdravite, mu namenite nasmeh pozdravljeni na tretjem sklopu današnje predstavitve. Sem Cecilija Wikström, prihajam iz Švedske in sem poročevalka za prenovo direktive Dublin 2, torej veste, da imam polna roke dela. Vsi vemo, da so otroci občutljivi in da so zelo ranljivi v težkih situacijah. V tem delu se bomo osredotočili na otroke, ki eh, prosijo za azil, kajti vemo, da mladoletniki ostajajo zelo pomembno horizontalno vprašanje, ki se ga dotikamo v vseh eh, dosejih o azilu, ko poskušamo oblikovati skupni evropski azilni sistem, kar ste slišali v prvem delu. Glede na to, da imamo tri govornike v tem sklopu, vas ne bom dolgočasila, ampak kar takoj predajam besedo našim govornikom da z nami delijo svoje znanje in izkušnje na tem področju. Najprej dajem besedo Rebecca O'Donnell, ki dela v uradu za azil in migracije, v uradu Rešimo otroke, Save the Children. Save the Children je eh, vodilna svetovna neodvisna organizacija za pravice otrok otrok in eh, veliko se ukvarjajo tudi z vprašanjem otrok in migracij. Evropski urad organizacije se osredotoča na prenovo evropske zakonodaje na področju azila in trgovine z ljudmi, na področje direktive o vračanju in na akcijski načrt za mladoletnike brez spremstva. Pripravljajo tudi program eh, Evropa za otroke, Eh, ki združuje 30 akterjev po celotni Evropski uniji. Torej, z veseljem vam predajam besedo, gospod Donald, izvolite. Najlepša hvala predsedujoča za eh, uvod in hvala parlamentu za povabilo, da danes spregovorimo o vprašanju otrok, otrok v eh, zakonodaji o azilu. Kot je dejala gospa Vikström, že dolga leta spremljamo razvoj evropske zakonodaje in oblikujemo predloge eh, v zvezi z otroki, tako kot eh, kar zdeva otroke kot del družin, ki prosijo za azil, kot tudi kar zdeva otroke, ki sami prosijo za azil in so ločeni od svoje družine. Naj spregovorimo o naših temeljih stališčih glede otroka drug, preden konkretno spregovorimo o novih predlogih. Potem pa se bom za trenutek še osredotočila na posamezne določbe, ki bi morale zanimati parlament. Naše izhodišče je, da je potrebno otroke v vseh situacijah obravnavati kot posameznike s pravicami in predvsem jih je potrebno obravnavati primarno kot otroke, ne kot priseljence. Uh, ko gre za otroke pred, eh, brez spremstva, pa se morajo seveda dobiti posebno pomoč in zaščito. Da ne bo kakšne zmede, naj izpostavim nekaj. To ne pomeni, da otroci brez spremstva, ki prihajajo Evropsko unijo iz tretjih držav, eh, bi morali biti stalno pod zaščito držav članic. Ne, potrebno je najti neko rešitev za vsakega otroka, pri čemer je seveda glavno vodilo najboljše, eh, torej, tisto, kar je najboljše za otroka, korist otroka. Eh, potrebno je preučiti individualne okoliščine in ugotoviti, glede na okoliščine, ali eh, bo prihodnost tega otroka najboljša v Evropski uniji ali v kakšni drugi državi. Potrebno je upoštevati korist otroka in upoštevati posebne okoliščine in tudi to, ali gre za begunca ali ne. To se morda zdi samo po sebi umevno in načelo eh, koristi otroka je neka rdeča nit, ki se pojavlja v evropski zakonodaji. Še posebej je to izpostavljeno v direktivi o vračanju in direktivi o trgovini z ljudmi. Eh, eh, zdaj pa je to tudi precej v spredju v novem eh, instrumentu za azil. To seveda pozdravljamo in pozdravljamo to, da to načelo dobiva bolj vidno vlogo, ampak potrebno se je izogniti tveganju, da bi načelo koristi otroka. Eh, postalo nekaj, kar bi Evropska unija preprosto uh, skopirala in vključila v vsak instrument, ker pač naj bi to bilo nekako uh, samoumevno in ker naj bi vsaka država sama poskrbela za resničevanje tega. Evropska zakonodaja mora vključevati specifične varovalke, zato da se bo to načelo lahko uresničevalo. Komisija eh, se tega zaveda in je to vključila v eh, Eh, novi predlog, ki je pred nami in tukaj gre za ključne varovalke, o katerih bi želela spregovoriti. Naj vas opomnim, da obstoječi zakonodaji obstajajo ukrepi za otroke brez spremstva in za družine, te, eh, razen tega pa eh, so otroci pravzaprav nevidni. Eh, niti ni otrok definiran kot oseba mlajša od 18 let. Eh, Eh, ampak zdaj se stvari premikajo, eh, predvidevajo se specifični eh, pogoji za otroke, boljši dostop otrok do azilnega postopka in boljša ocena njihovih specifičnih okoliščin in to seveda pozdravljamo. Vidimo pa še možnosti za izboljšave in zelo nas skrbi, da do teh Eh, da bodo te izboljšave pod pritiskom v razpravah. Eh, parlament bi moral eh, podpreti vse te izboljšave, ki jih je vnesla komisija in zagotoviti še večjo jasnost teh določb. Torej, na kratko, kaj je tukaj ogroženo oziroma na kaj je potrebno biti pozoren. Najprej, kar zadeva pridržanje, o tem bo kasneje še več govora, ampak eh, v predlogu direktive o sprejemu komisija predvideva prepoved eh, pridržanja za eh, otroke brez spremstva. Razen, če je to v korist otroku. Težko bi si predstavljali, kdaj bi uh, Eh, se to dejansko lahko zgodilo. Vemo, da se pojavi velika škoda, če so otroci pridržani in eh, ideje, da bi se jih zapiralo zaradi njihove lastne koristi, to zveni zelo srednjeveško. V vsakem primeru otroci ne bi smeli eh, nositi dokaznega bremena pri dokazovanju tega, da ni v najboljšem njihovem interesu, da eh, so pridržani. Torej, nasplošno se jih ne bi smelo pridrževati in začela se bo tudi eh, kampanja proti priporu eh, oziroma pridržanju otrok in mladoletnikov v azilnih postopkih, kar bo zanimala tudi parlament. Potem je tu enotnost družine. Vemo, da obstajajo definicije enotnosti družine po različnih predlogih in zakonodajnih aktih. Tudi v zadnji direktivi in parlament je tukaj predlagal bolj omejujočo Eh, definicijo družine kot pa komisija. Pozivamo parlament, da v direktivi o sprejemu tega ne stori, ampak da podpre predlog komisije, da poročen eh, otrok, ki ga ne spremlja zakonski partner, bi moral biti združen z eh, starši ali brati oziroma sestrami, ki iščejo oziroma prosijo za azil v Evropi. Eh, seveda je potrebno poštevati tudi možnost prisilnih eh, zakonskih zvez in eh, kadar taki otroci končajo v Evropi, so izredno ranljivi. V vsakem primeru pa je v interesu držav članic, da, da družine ostanejo skupaj in na ta način dobijo boljši občutek varnosti. Zdaj pa naj na kratko opozorim še na tli, tri določbe, ki bi jih lahko ukrepili. Kot prvič, zastopniki ali uh, Eh, zakoniti varohi. Tisti, ki eh, igrajo vlogo varoha otrok, morajo eh, ščititi otroka in zagotoviti, da se upoštevajo njegovi interesi. To pomeni, da morajo biti te osebe neodvisne od katerekoli agencije ali organa, ki bi imel kakršnekoli drugačne interese. Naprimer, zastopniki, ki so vezani na eh, agencije za preseljevanje ali obmeno policijo, ne bi smeli biti imenovati za to funkcijo. Eh, v trenutnem predlogu je zapisano, da agencije in posamezniki, katerih interesi so v nasprotju z interesi otroka, ne morejo igrati vloge zastopnika in pozivamo parlament, da se še naprej zauzema za to eh, specifično predelitev, eh, kajti to, pomembn, torej to predstavlja pomembno varovalko. Ocena starosti je zelo problematično vprašanje, kako ugotoviti starost otroka. Eh, Eh, jasno je, da države članice potrebujejo nek eh, mehanizem, da ugotovijo, ali je nek otrok dejansko otrok. Ampak naj povdarim, da ni nobenega znanstveno potrjenega postopka določanja starosti. Odlično bi bilo, če bi kaj takega obstajalo, ampak tega ni in parlament mora to upoštevati. Države ne bi smele kar rutinsko eh, pošiljati ljudi na rentgenske preiskave. In pa še kar zdeva Dublin 2 dosežen je bil napredek, izboljšani so bili mehanizmi eh, za ugotavljanje, ali naj bi se otroci brez spremstva eh, premestili v drugo državo ali ne. Ampak parlament tukaj mora delati še naprej in mora bi obstajati nek specifičen postopek, ki bi upošteval korist otroka in ki bi upošteval oziroma vključeval akterje obeh držav. Ravno tako mora priti do ustreznega prenosa eh, tudi skrbniške odgovornosti. Za več podrobnosti o naših teliščih, prosim, pogledajte na našo spletno stran. Za zaključek pa še nekaj o splošnih argumentih, ki jih slišimo proti tem varovalkam. Naprimer, nekateri pravijo, da bo to predrago, eh, ker je te varovalke težko v praksi uresničevati. Eh, Nekateri pravijo, da bi zaradi takih varovalk utegnilo priti v Evropo še več otrok. Tu so argumenti, ki jih mora parlament eh, pozorno pretehtati, vendar pa eh, ti argumenti ne morejo nikoli zanikati odgovornosti, da eh, zagotovimo temeljne pravne varovalke. Eh, Vedno več je eh, primerov na sodiščih, kjer eh, morajo države odgovarjati za to, da niso ščitile koristi otroka, tako posebinski kot po postopkovni plati. Eh, ravno tako teh varovalk ni težko ali drago uresničevati. Seveda vemo, da se države članice soočajo z dilemo, da ne vedo vedno, kako ugotoviti, kakšen, kakšna je korist otroka, ampak mi in številni drugi akteri smo na voljo za podporo in lahko pri tem pomagamo državam članicam. Naprimer, finsko ministrstvo je pripravilo podrobne smernice glede razgovorov z otroki. Ravno tako sodelujemo pri projektu z Evropsko komisijo, kjer eh, pripravljamo eh, seznam eh, kriterijev, ki jih je potrebno upoštevati ali pri odločitvi, ali naj se nekega otroka vrne ali ne. Eh, ravno tako obstajajo smernice za gotavljanje. Eh, koristijo otroka v zvezi z azilnim postopkom. Tu so tudi drugi akteri, ki eh, pripravljajo smernice za zastopnike in eh, varohe, naprimer eh, program eh, Separated Children in Europe. Torej vse, vsa ta orodja so na voljo za uresničevanje teh varovalk. Eh, to po našem mnenju pomeni, da parlament lahko in mora odigrati svojo vlogo in mora uh, ustrajati pri tem, da bomo vzpostavili evropski okvir, ki bo ščitil uh, občutljive otroke v realnosti in ne samo v teoriji. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa kar nadaljujemo. Naslednji govornik je dr. Estebanes, ki prihaja z Agencije za temele pravice na Dunaju, je uh, izvajalec programov oziroma upravljalec programov in se že leta ukvarja z za zaščito otrok pri tej agenciji oziroma doktorica Estebanes. Izvolite. In lepo prosim, če se držite časovnice zato, da bodo tudi ostali govorniki in pa naši gosti imeli priložnost zastaviti vprašanje ob koncu tega sklopa. Najlepša hvala. Zahvaljujem se Evropskemu parlamentu za vabilo in naj predstavim poročilo o ločenih mladoletnikih v azilih postopkih v Evropi. Eh, gre za poročilo, ki je na voljo in eh, smo ga tudi dali na voljo v dvorani, toliko, da ga boste prepoznali. Eh, večino trug smo preiskovali s pomočjo razgovorov in eh, osredotočili smo se na 12. člen konvencije o pravicah otrok. Preko 300 otrok je bilo intervjuvanih, poročilo pa obravnava tudi mnenja in stališča uradnikov, ki so imeli upravka z otroki. Preko 300 uradnikov je bilo intervjuanih in na podlagi tega smo vrednotili trenutne prakse in eh, predlagali potrebne spremembe. Na ta način smo eh, izpostavili eh, perspektivo otrok. Poročilo vsebuje. Eh, pomisleke v zvezi s konvencijo o pravicah otrok in eh, v zvezi s praktičnimi pomisleki. Ravno tako je, govorimo tudi o vseh določbah, ki eh, veljajo za otroke in Poročilo se nanaša tako na življenske pogoje otrokov, eh, otrok, torej eh, nastanitev, socialni delavci, zdravstveno oskrba, izobraževanje, eh, prosti čas, socialna interakcija. Po drugi strani pa obravnavamo tudi pravno vprašanje in postopke v zvezi z otroki, predvsem pravno zasobstvo, ocena osebe kot otroka, združitev družine, azilni postopek, pridržanje, eh, zloraba in pa doseganje polnoletnosti, kar je tudi problematično. Naj začnem s pravnimi vprašanji in postopki, ker mislim, da je to v tem trenutku za Evropski parlament najbolj zanimivo. E, to je nekoliko presenetljivo tudi po mnenju otrok najpomembnejšo področje. Vendar pa otroci pogosto niso bili obveščeni o svojih pravicah in o postopkih v zvezi z njimi. E, ravno tako e, vprašanja otrokom pogosto niso prilagojena otrokom ali niso kulturno prilagojena. V nekaterih državah članicah nimajo specifičnih standardov glede prisotnosti svetovalcev ali drugih oseb pri e, osebnih razgovorih. Naj začnem z eh, vprašanjem zastopstva in eh, varohov. To smo eh, ocenjevali, vendar pa večina otrok ni vedela, če ima nekega varoha, kdo je ta oseba in kakšne odgovornosti ima ta oseba. V nekaterih državah članicah so odrasli bili pripričani, da imajo vlogo varoha, čeprav niso bili imenovani na ta položaj. Eh, ravno tako je eh, prišlo do pritožb glede pogostnosti stikov. Eh, izkazalo pa se je, da tudi te osebe niso ustrezno usposobljene. Tukaj vidite citat enega od otrok, ne vem, kaj je pravni zastopnik ali ga imam. Uh, kar zadeva ocena starosti, v državah članicah se uporablja različne metode, vključno z dokumentarnimi dokazi, vendar pa so pogosti tudi medicinski testi in ni jasnosti glede uh, preizkusov, ki pridejo poštev in uh, uh, obveščanja otrok o postopku. Uh, pridobivanja soglasja otroka, ravno tako pa eh, tudi ni na voljo eh, postopko za pritožbo. Kar zdeva združitev družin, večina otrok želi biti v stiku s svojo družino, vendar pa pogosto ni dovolj informacij glede eh, družine in glede tega, kdo jim lahko pomaga. Pogosto se tudi ne ukrepa, če otroci izrazijo željo po združitvi z družino. Uh, Eh, izpostavljena je bila vloga Rdečega križa v tem postopku, ampak nekateri otroci ne zaupajo v postopek in se bojijo, da če bodo našli njihovo družino, ne bodo eh, pridobili azila. Kar zadeva sam postopek, eh, so se otroci bili pripravljeni o tem pogovarjati, vendar pa je zaradi dolgega trajanja postopka pogosto prišlo do negotovosti in brezupa. Eh, ravno tako otroci niso imeli informacije o vlogi oseb, ki so sodelovali v postopku. Eh, prav tako so imeli eh, na voljo zelo malo časa za pogovor s pravnimi svetovalci. Obstaja pa tudi pomankanje tolmačev, ki bi poznali dialekte oziroma jezike, ki jih otroci govorijo. Kar zadeva pridržanje, o tem smo se pogovarjali samo z nekaj otroci in eh, otroci ne razumejo, zakaj so pridržani, če niso zagrešili zločina. V nekaterih državah članicah se otroke sistematično pridrži, dokler se ne ugotovi njihova starost. Eh, ravno tako v nekaterih državah članicah otroci niso imeli na voljo nobenega eh, pravnega svetovanja. Nekateri pa so tudi tožili, da so izkusili eh, verbalno in tudi fizično nasilje. Zdaj pa samo na kratko o življenskih pogojih, kar zadeva nastanitev. E, večinoma je šlo za manjše enote, kar je pozitivno. E, ravno tako eh, je pogosto šlo za e, poautonomno e, obliko nastanitve za e, otroke nad 16 let. E, negativna plat pa eh, so domovi za pridržanje, zaprti domovi, eh, hostli in hoteli in mešanje otrok z, eh, odrasli, s katerim, z odraslimi, s katerimi niso v sorodu. Kar zadeva lokacijo nastanitve, otroci raje živijo v mestih. Zelo eh, zaskrbljeni pa so tudi zaradi varnosti, ampak eh, centri za eh, prvi sprejem so pogosto neustrezni, kar zadeva zasebnost, kar zadeva prehrano, eh, oskrbo, zdravstveno oskrbo, izobraževanje in tudi prosti čas, tudi televizijo in internet. V zvezi z zdravstveno skrbo so, so izkušnje mešane, večina otrok je imela pozitivne izkušnje, ampak uh, E, nekateri niso bili uh, ustrezno uh, pregledani o prihodu v državo članico, uh, nekateri niso dobili specialistične obravnave, nekateri bi želeli boljšo psihološko podporo, v nekaterih državah je ta sicer zelo na zelo visoki ravni. Tolmačenje včasih ni ustrezno, nekatere deklice pa bi želele ženske zdravnice, kar ni bilo vedno na voljo kar zadeva izobraževanje, večina držav članic poskuša te otroke vključiti v splošno izobraževanje. Eh, ampak, kadar gre za eh, velike nastanitvene centre, se to ne dogaja. Eh, v nekaterih centrih gre predvsem za jezikovne tečaje in otroci bi si želeli več ur. V nekaterih primerjih so se pojavile težave z prisotnostjo. Eh, nekateri tožijo tudi zaradi premalo možnosti. In pa še kar zadeva diskriminacijo in zlorabo. Eh, v raziskavi se nismo osredotočili na posebej občutljiva vprašanja, ampak nekateri otroci so omenjali verbalno in fizično zlorabo strani policije in drugih uradnikov. Ravno tako so otroci pogosto morali ponavljati eh, podrobnosti o traumatičnih izkušnjah. Pogosto so bili. Um, užaljeni, ker jih niso imeli resno ali ker, ker so jih obtoževali, da lažajo. In e, če zaključim, naj povem, da so bile izkušnje otrok zelo različne, e, tako glede na okolje, kjer so se znašli, kot glede na pretekle izkušnje. Ampak vendarle je ta raziskava e, pomenila pomemben uvid v izkušnje otrok. Ravno tako pa naj podarim, da tudi stokholmski program izpostavlja problem otrok oziroma mladoletnikov brez spremstva eh, in zapisano je tudi, da eh, krepitev nadzora na, na mejah ne sme preprečiti dostopa do zaščite tistim osebam, ki imajo do tega pravico. Hvala. Najlepša hvala. ne morem, da se ne bi spomnila uh, pogovora s 15-letnim dečkom, ki uh, me je vprašal, ali imam pravice. To je verjetno najbolje varovana skrivnost na svetu. In rekel je, da edino, česar bi si želel, bi bil denar, da bi lahko uh, večkrat poklical mamo. Take so razmere v Evropi danes. Zdaj pa dajem besedo gospodu Ferstegnu, ki je direktor Nidosa, eh, institucije za varuhe eh, mladoletnih prosilcev za azil brez eh, spremstva na nizozemskem. Na vašo pobudo Eh, je nastala mreža tovrstnih institucij, ki ima zdaj več partnerjev po eh, številnih državah in verjetno boste pozdravili, oziroma bi pozdravili tudi nove člane v vaši mreži. Vam predajam besedo, izvolite. Hvala, da ste mi dali priložnost, da lahko spregovorimo o temi mladoletniku brez spremstva. Sem predstavnik uh, skrbniške agencije, ki ima že 30 let uh, eh, izkušen s tem in naj vam povem, kako nujno je imeti neodvisne skrbni, skrbnike, ki se osredotočajo na te ranljive nadoletnike. Sistem skrbništva in zastopništva je zelo različen v različnih državah EU, torej glede strukture, praks. Eh, tega, kdo je pristojen za to eh, v vladni strukturi. Torej, ali dobite skrbnika ali ne, odvisno od več stvari. Ali ste prosili za azil, ali imate dovoljenje za bivanje, kako ste vstopili v državo in tako naprej. Tam, kjer ni skrbništva, običajno obstaja nek drug sistem zastopništva, ki eh, torej skrbi za izpolnjevanje mednarodnih zahtev. Eh, Ta pristop se razvija od zgore na vzdolj um, in seveda skrbi za izpolnjevanje mednarodnih uh, obveznosti, ne pa nujno uh, potreb otrok in lahko se zgodi, da se njihove potrebe torej ne uh, upoštevajo in to treba izboljšati. In torej treba je poskrbeti za uh, to, da ima vsaka država članica neko organizacijo, ki ima jasno odgovornost za ločene mladoletnike in ki je tudi odgovorna za njegovo blagostanje. Sveda je treba imeti na voljo sredstva in mandat za takšno organizacijo. Naj predstavim to potrebo z dvema primeroma. Dveh žalostnih eh, situacij, kjer je Nidos odigral ključno vlogo. Uh, in zagotovil, da se dejansko spreme ukrepe, ki so najboljšem interesu otroka. En primer je bil dojenčka, ki je bil na nizozemske njegovi stare starši pa v drugi EU državi. Druga situacija pa je o deklici, ki je imela a, azilni postopek po Dublinu, potem pa so jo poslali v drugo dublinsko državo mi in naši nevladni organizatori smo ugotovili, da v veliko, veliko držav članicah ni skrbništva za mladoletnike in potem je težko um, torej delovati v najboljšem interesu otrok. Naj postavim primer deke. To je 17-letna eritrejka, ki je ki je prišla v Evropo 2008, ko je imela 14 let, prišla je z čovnom iz eh, Libije. Ta čovn so zasegli, torej ladje je pomagala potnikom na tem čovnu, da so prišli na ladjo in potem je prišla v neko mesto, kjer je ostala 8 mesecev. Ta je bila v skupini s rojako, ki so jo podpirali v težki situaciji, v kateri se je znašla. Potem, ko so to begunsko taborišče Zaprli je pistala na cesti in preživela s, s tem, da je prosjačila. To je trajalo en mesec in na to so ji družinski člani pomagali, da je odpotovala na uh, nizozemsko in tu stopi uh, v igro Nidos. Eh, dekle je prišlo na nizozemsko, posilo je za azil in julija 2009, takrat je imela 15 let, eh, je prišla v Nidos in je, torej, mi smo postali njej skrbniki, vendar njena prošnja za azil je bila zavrnjena, ker je bila prej v neki drugi dublinski državi. In Zato je bila septembra 2010 pridržana zato da bi se jo eh, torej izgnalo. Kljub temu, da je bil Nidos proti, ker smo menili, da ni prav, da se jo eh, vrne v to drugo dublinsko državo. To pa zato, ker je bila ta punca eh, ranljiva. Torej, to je bil naš ugovor, vendar kljub našim ugovorom so jo deportirali septembra 2010. Mi smo skušali sodelovati z drugimi organizacijami v tej drugi dublinski državi, da bi poskrbeli za njo stopili smo stik s pristojnimi uradi uh, in skušali smo zagotoviti, da bi nekdo prišel po njo na letališče, vendar na vse zadnje se je to povsem drugače izkazalo. Oktober 2010 se je uh, dekle vrnilo na nizozemsko in se eh, oglasila na pristojnem organu in znova se je Nido začel ukvarjati z njo. Povedala je, da je, ko je prišla v drugo dublinsko državo, so jo pridržali, bila je v zaporu, dobila je tudi dopis in povedali so ji, da mora zapustiti državo. Potem pa so jo preprosto vrgli na cesto. Prihodni tedni so bili grozni, živele na cestah, spale pod mostovi in morala prosjačiti, da je sploh preživela. Posilili so jo in jo večkrat pretepli. Eh, bala se prositi za pomoč policijo in na koncu se je odločila, da se vrne na nizozemsko. Nidos je bil prepričan, da je njena zgodba resnična, zato smo se eh, odločili to zgodbo predstaviti pristojnemu ministru. To ni običajen postopek in to storimo le v zelo izjemnih, zelo žalostnih primerjih. In na koncu je deka, to dekle vendarle dobilo azil. Sedaj se psihološko ne čuti dobro, govori, eh, razmišlja le o svojih grozljivih izkušnjah v drugi dublinski državi in to je spravljal uh, eh, v norost. Pravi, da je že celo življenje hodi naokoli in živi v bedi. In Eh, ni do sedaj ugotavlja, če potrebuje nadaljno socialno, psihološko pomoč, vendar zaenkrat ona sploh ni pripravljena sprejemati to vrstne pomoči. Sedaj pa drugi primer, ki vam ga bom predstavil. To je, to je primer eh, dojenčka Fejzi. Fejzi se je rodil v Iranu. Njegovega očeta so omorili, njegova afganistanska mati pa je zbežala skupaj z njegovo sestrico. Uh, um, stari starši pa imajo državljanstvo EU in živijo v EU. Ker so bili zaskrbljeni zaradi ščirke in vnukov, so odpotovali v Iran, da bi pomagali ščirki, da pride v EU. In šči in otroci njeni so imeli uh, eh, ponrejene potne listine. Na letališču v Dubaju so uh, eh, Fejzi in njegova sestrica in mati aretirali. Uh, in oni so še vedno v zaporu v Dubaju, verjetno bodo izgnani v Afganistanu. No, stari starši pa so uspeli z dojenčkom prileteti v Amsterdam. Ko so prišli v Amsterdam, so ugotovili, da so eh, stari starši imeli verodostojne potne listine, fezi dojenček pa je imel ponarejene potne listine. In stari starši so povedali, da so dejansko res imeli ponarejene dokumente za dojenčka. Torej, to so priznali, priznali so, da so želeli vnuka vzeti s sabo Bili so pridržani nekaj dni zaradi suma trgovine z ljudmi, na to pa so jih spustili in so lahko odšli v svojo domovino, vendar brez unuka. Nido se je vključil v to, ta postopek takoj, ko so uh, stare starše pridržali in Nido se je postal uh, skrbnik za tega dojenčka. Sveda za otroke je dobro, da niso ločeni od svojih staršev, zato je Nido skušal uh, združiti dojenčka s, z njegovo materjo. To se je skazalo za nemogoče, zato smo se prizadevali, da bi otroka združili z starimi starši. Mati se je po telefonu s tem strinjala, torej, da se lahko mm, dojenčka združi z starimi starši, kajti zdelo se je, da bo preveč nevarno, če bodo poskušali otroka združiti z njo. No, Nidos je stopil v stik številnimi organi eh, z veleposlaništvom Združenih arabskih emiratov, z predstavniki UNHCR, eh, zunanjim ministrstvom in tako naprej, da bi dobili podatke in da bi videli, kako bi lahko čim prej zagotovili združitev družine. Vendar nismo bili uspešni. Stopili smo tudi v stik s pristojnimi organi v naši državi. Stiki so bili zelo uh, Eh, težki, zelo težko eh, bi to hitro dosegli in eh, torej postopek je bil zelo dolgotrajen. Običajno taki postopki trajajo dve leti, torej postopki združitve družine. Torej, torej, Trajalo je šest mesecev. Eh, preko darmeskega postopka smo stopili eh, v stik z eh, drugo darbinsko državo, da smo dejansko utovili, da so stari starši dejansko stari starši tega dojenčka in na to smo torej uh, posedovali te dokumente, vendar to ni bilo dovolj in morali smo tudi izvesti DNK preiskave. In še potem smo morali odgovarjati na dodatno vprašanje. To je trajalo še nadalje tri mesece. Nidos je tudi bil v stiku s socialnimi službami v državi, kjer živijo stari starši. Torej, tako smo skušali gotoviti, da bodo stari starši dejansko poskrbeli za otroka po združitvi družine. In socialne službe so nam tu pomagale. Poleg tega smo stopili uh, v stik z drugimi službami in vse to je trajalo. No, na koncu pa je le bilo tako, da je eh, nizozemsko sodišče za mladoletnike uh, starim staršem dalo možnost, da se združijo z dojenčkom, torej skrbništvo so dobili na koncu stari starši in tekom celotnega postopka so stari starši lahko uh, obiskovali dojenčka. Torej, uh, dojenček je bil kar 11 mesecev na nizozemskem in vsem tem času smo mi skrbeli za postopek. Skrbeli smo za torej, njegovo blagostanje. Vendar smo se zavedali, da dlje časa, ko bo dojenček z rejniško družino, bolj bo oddaljen od svoje matične družine. In to seveda ni v interesu otroka. Torej, zakaj sem vam predstavil ta dva primera teh grozljivih situ situacij, v kateri se lahko znajdejo mladletniki brez stremstva? Želel sem vam povedati, da če ni eh, skrbnika, ki skrbi za interese otroka, potem eh, se izkaže, da ne, bomo, da ne bi prišli do željenih interesov. Brez nas ta dojenček, ki sem ga omenjal, nikoli ne bi prišel uh, v, v, v skrbništvo s svojim starim staršem, recimo. Torej, prosim, spremite ukrepe, da bodo dojenčki in otroci, in otroci ne bodo nekaj, kar si uh, birokrati trnjave Evrope med sabo podajo. Res mm, imejte v mislih interese otrok. Eh, otroci potrebujo neke skrbnike, ki, ki eh, bodo res poskrbeli za to, da bodo otroci združeni s svojo družino in morali bi tudi zahtevati, da um, pristojni organi imajo tri mesece časa, da se odločijo glede otroka, če, če se lahko združi z družino ali ne in če ne more za to dati jasne argumente, ne da to traja predolgo. In mislim, da ko gre za uh, dablinske zahteve, uh, moramo poskrbeti za to, da se otroci, če še jih že predstavlja država, država vedno ima nekega skrbnika. Torej, da se vedno razmišlja o tem, kdo bo skrbel za blagostanje otroka, potem, ko se ga predstavi za eno državo, drugo državo. Mi smo uh, nevladniki in se med sabo lahko zelo dobro dogovarjamo glede teh stvari. Bili bi veseli, če bi imeli partnerje v vseh državah članicah, torej da bi vedno bile neke organizacije, v, s katerimi lahko stopimo v stik, uh, če torej želimo poskrbeti za mladoletnike brez spremstva. Žalostno je, da vse države članice pravijo, da imajo organizirano skrbništvo v svojih državah. Tako tudi piše v evropskih direktivah, vendar žal mi pogosto ne najdemo takšnih skrbnikov in torej potrebujemo bolj jasno definicijo, kaj je to skrbništvo. Hvala, gospod Ferštegen. Torej, čas leti. Do podne smo imeli prvo sejo, ki je trajala pol ure dlje, kot bi morali. Zato sedaj ne bomo imeli razprave. Bo pa sekretarjat zbral vaša vprašanja in potem jih, potem jih bo v pisni obliki posredoval strokovnjakom in tako boste tudi vi dobili odgovor v pisni obliki. Sama bi povedala, da gre za zelo pomembno temo res moramo upoštevati najboljše interese otrok. Torej, to, o tem moramo razmišljati, ko spostanemo skupni evropski azilni sistem. In pridržanje ni vredno Evropske unije 21. stoletja. Morda ima kdo kakšno drugo mnenje in bom z veseljem imela razpravo o tem, kdaj drugič, vendar zaenkrat pa bi se rada zahvalila govornikom. Želim vam lep preostanek dneva in sodelujemo naprej, vemo, kakšna je pot in seveda imamo vsi enak rok konec leta 2012. EU tvega, da ne bo več izpolnjevala uh, mednarodnih zahtev, da ne bo več upoštevala sodne prakse Evropskega sodišča in Evropskega sodišča za človekove pravice. Gospe in gospodje, danes bi lahko, govor, bi lahko govoril o konceptih varnih držav. To je ena mojih najlepših tem, vendar to je vprašanje, ki ga je odbor Libe že podrobno obravnaval. Lahko bi tudi govoril o, kom, v, o kompleksnih postopkih, ki potekajo v večkratnih prijavah. No, morda lahko kasneje o tem govorim, če bo dovolj časa, vendar namesto vsega tega bi raje govoril o enem glavnih načel, na katerih temeli predlog prenovitve. In sicer govoril bom o načelu frontloadinga. Kaj je to? Frontloading front loading pomeni, da je treba iz prve vse prav narediti. To pomeni, da najprej obravnavamo ključne elemente za sam postopek. Gre za to, da se vzpostavi postopek, ki omogoča kakovostno odločitev v kratkem časovnem roku. Torej, da pride do odločitev, ki so tudi potrjene na drugi stopni, če pride do pritožbe. Torej, da imamo tako odločitev, ki jo sodišča ne, zav, ne zavrnejo, ne razveljavijo. Kakovost je potrebna, zato da imamo dobre uh, odločbe. Torej, da dejansko hitro ugotovimo, kako uh, resna so tveganja za pregon nekoga v eh, njegovi izvorni državi, v Somaliji, Iraku ali, ali, ali kje druge. Kakovostni naodložba je takšna, ki, ki pomeni, da se takoj ugotovi, kdo je begunc in kdo ne. Na ta način se rešuje življenja. Kakovostna odločitev pomeni, da se takoj vidi, kdo potrebuje mednarodno zaščito in kdo zgolj skuša zlorabiti sistem kakovostna odločitev pomeni, da imamo odločitev, ki je že v prvem poskusu pravilna. Frontloading je nekaj, kar bo koristilo prosilcem za azil in za mednarodno zaščito. Kajti njihove prošnje se bodo dobro in hitro preučile. Ne bodo dolgo negotovosti. Frontloading je tudi predno za države članice, saj sistem zmanjša strošek eh, eh, sprejema, pa tudi stroške pritožbe. Torej, kaj so pogoji sprejema? Nastanitev, vsega, um, prehrane in tako naprej. Vse to bo torej trajalo manj časa in s tem se zmanjšajo stroški za državo članico. Torej, če so odločbe kakovostne, potem se takšne odločbe potrdijo tudi na drugi stopni. Torej, sodišče ne bo razveljavilo takšnih odločb, če so kakovostne. Marca 2010 je UNHCR izvedel študijo o izvajanju azilnih postopkov v izbranih državah članicah. Torej, pred branjem imate nekaj izvodov te študije. Torej, to so države članice, ki smo jih preučevali. Imamo 700 strani dokazov. V nekaterih državah članicah je 20 odstotkov 20 odstotkov ljudi, ki so dobili azil, dejansko na prvi stopni dobilo negativno odločbo, ki jo je na to drugostopenski urad razveljavil. In to seveda ima različne posledice. To lahko tudi pomeni, da se veliko uh, prosilcev, ki se jim prošnja zavrne, odloči za pritožbo. Pritožbeni postopki so dragi. Države članice morajo um, materialno poskrbeti za prosilce, dokler traja pritožbeni postopek. Poleg tega pa se mora tudi sodišče s tem ukvarjati le časa. No, če pa uporabimo pristop frontloadinga, potem se, bi se večina uh, pritožb zavrnila. Torej, to bi seveda pomenilo tudi ekonomske prednosti za države članice. Torej, zato gre pri frontloadingu, da zadeve že iz prve naredimo dobro in na ta način tudi privrčujemo, privrčujemo denar. Kdo pa ne bi imel koristi od tega pristopa? Tisti, ki želijo zlorabiti sistem, saj bi jih takoj prestregli. Torej, uh, v direktivi so številne določbe, ki bi, do, bi omogočile frontloading, usposabljanje uradnikov, um, informiranje glede postopka, glede pravnih sredstev. Poleg tega se predloga izboljšanje informacij, ki so na voljo uh, tistim, ki sprejemajo odločitev. Tu je podaljna loga Evropskega azilnega urada. Poleg tega predlog predvideva zdravstvena, zdravstvene preglede, snemanje, razgovor in tako naprej. Prva stvar, usposabljanje uradnikov. To je nujno, če želimo doseči kakovostne odločbe. Usposobljeni uradniki lahko hitreje gotovijo, kdo dejansko potrebuje eh, zaščito in kdo zgolj želi zlorabiti sistem. Torej, usposabljanje je ključnega pomena za to. Morda se vam to zdi očitno na prvi pogled, vendar raziskava, ki sem prej omenjal, je pokazala, da v večini držav članic, ki smo jih preučili, država članica nima posebnih Eh, zahtev, da tisti, ki opravljajo razgovore, imajo kakšno eh, poznavanje eh, mednarodne zakonodaje na tem področju. In določene države članice nimajo nobenih zahtev glede izobrazbe ljudi, ki opravljajo razgovore. Dve države članici pravzaprav sploh ne zahtevate nobene izobrazbe za to delo. No, sedaj razumete, da je pomembno, da se zahteva usposabljanje uradnikov. To bi dejansko izboljšalo kakovost odločb glede azila. Od januarja 2012 naprej bo Evropski azilni urad eh, se ukvarjal z eh, azilnim kurikulumom. Kaj je to? To je program, ki Eh, skrbi za praktično sodelovanje in ki ga financirajo evropska sredstva. In za UNHCR bi bilo zelo pomembno, da je usposabljanje, um, da usposabljanje vključuje tudi ta kurikulum. Kar zadeva informiranje, od držav članice zahteva, da države članice jasno povedo, kako se poda oziroma umakne prošnja. To je zelo preprosta doložba, ki prepreči to, da bi imeli številne nadaljne prijave za azil. Lahko bi vam povedal še več stvari, ki glede koristi frontloadinga, vendar vem, da imam le malo časa, tako da bi kar zaključil in dejal, da je v interesu EU in držav članic, da hitro spremejo azilni svežen, pa tudi direktivo o umiku in sprejemu azilnega, statusa azilanta. Saj, bom, saj boste na ta način reševali življenja in denar. Hvala. Hvala lepa za ta predvoje. V zvezi s temo, ki nas eh, danes, danes zaposluje, sedaj pa dajem besedo Anne-Charlotte Nigard. Ona eh, predstavlja Agencijo za temeljne pravice in v letu 2010 vam bomo pomagali, ne, naj vas ne skrbi. Torej, sodelovala je pri razpravah o uh, nekem drugem vidiku uh, naše teme in sicer eh, o obveščanju prosilcev. Gospa, <laughs> prosim vas, da eh, imate razumno dolg prispevek. Thank you very much, <clears throat> madam chair. Thank you. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Tudi sama se zahvaljujem za vabilo, da sodelujem na tej javni razpravi. Za vabilo, ki ste ga poslali Agenciji za temeljne pravice. Kar zadeva frontloading, bom govorila o raziskovalnem projektu, ki je bil končan v jeseni 2010 govori o dostopu do efektivnih pravnih sredstev z perspektika vedika in o obveznosti obveščanja o postopkih. E, tu nastopi frontloading. E, kar zadeva perspektiva prosilca azila, e, tu moramo upoštevati, v kolišni meri prosilec dejansko razume, kaj se od njega pričakuje, Eh, kako se bo postopek odvijal in kakšne pravice in obveznosti ima eh, v postopku. Če želimo eh, oceniti, ali je prošnja utemeljena in pristna, moramo najprej prosilcu povedati, kaj hočemo in česa nočemo v tem postopku. Zato se strinjam s kolegom iz eh, UNHCR, eh, stvari je treba že eh, sprve napraviti tako, kot je treba in potem bo vse lažje v naslednjih fazah. V našo študijo smo vključili 900 prosilcev za azil, 65 različnih državljanstv. Now, what was evident is that the applicants do not understand the rights and duties. Izkazalo se je, da prosilci ne razumejo svojih pravic in obveznosti in to tudi zaradi jezikovnih ovir, saj ni vedno eh, zagotovljeno prevajanje, tolmačenje, niti ne z organi, niti ne z eh, pravniki. In eh, Nekdo mi je rekel, da je eh, napak, da dobi Iranec afriškega tolmača in afričan iranskega tolmača. Jezik, ki se uporablja, je čisto preveč tehničen in ga ne razumejo in eh, zelo močen podarek je na pisnih informacijah. In zelo malo primerov pa je bilo, ko so pisne. Eh, informacije dopolnili z ustnimi in to so prosilci zelo cenili. Zakaj pa so te informacije tako pomembne? Najprej, eh, zato, ker ste, je s tem eh, olajšan dostop do eh, azila in mednarodne eh, zaščite, o tem govori eh, člen 8 naše listine, potem eh, o tem govori eh, tudi Dublinska eh, uredba, Dublin 2, ki eh, določa situacije, kdaj se prosilca. Eh, premesti v drugo državo. In mora vedeti, da se na to lahko pritoži. Vprašanje eh, zahtevkov, ki eh, so oddani na podlagi spola, o tem je danes že bilo rečeno. Informacije morajo biti dane v razumljivem jeziku, tako da lahko prosilke razumejo oziroma prosilci tudi, da je ta vidik eh, pomemben. Kar pa zadeva Dublin. Opazili smo, da je šest držav takih, kjer eh, prosilci, ki padajo v postopke iz eh, Dublin 2 uredbe, torej ti so poročali o težavah, tudi niso imeli informacij o tem, kaj se bo zgodilo in eh, tudi niso dobili informacij o tem, kdaj bodo premeščeni v drugo državo. potem zavrn, zavrnjene prošnje, če je bila odločitev negativna. Prosilci so običajno bili v taki odločbi obveščeni, vendar pa eh, jim niso povedali zakaj. Tudi jim niso sistematično razložili načina, kako vložiti pritožbo. kakšne so eh, pravne zahteve oziroma jezikovne zahteve trenutno v EU 27 držav, v 12 državah članicah? Je tako, da morajo informacije biti zagotovljene v jeziku, ki, jih prosilec za azil, eh, ki ga prosilec eh, za azil razume. To so te temno modre države, temno modro obarvane, tam, kjer imamo pa črtkano obarvo, tam se pa razumno eh, predpostavlja, da naj bi razumel eh, azilec jezik, v katerem dobi informacija. V treh državah, eh, Danska, Belgija in Nizozemska, pa ni zakona, ki bi urejal jezikovne zahteve. If you look at the written information Če si pogledamo na uh, pisne informacije z vidika spet prosilca za ozil, več kot polovica držav uh, članic zagotovi eh, informacije v jeziku, v maternem jeziku prosilca oziroma v jeziku, ki bi ga lahko razumeli. V nekaterih državah članic pa dobijo informacije v nekem drugem jeziku s predpostavko verjetno, da bodo ta jezik razumeli. Eh, Eh, zanimivo pri tej drugi točki pa je to, da med temi državami članicami so tri države članice, kjer obstajajo eh, nacionalni zakoni, ki določajo, da je treba informacije zagotoviti v jeziku, ki ga prosilec razume. V V dveh državah članicah pa so prosilci za azil dobili informacije samo v jeziku države gostiteljice, torej tam, kjer so bili eh, države, v kateri so bili. Poglejmo si število jezikov, v katerih so brošure eh, razdeljene. Eh, to je, v bistvu so ti prospekti ali brošure glavni način obveščanja. Torej, Eh, v Nemčiji je 59 jezikov na teh eh, publikacijah, potem Avstrija 40, Češka republika 37. Z manj jeziki pa najdemo Francija, Grčija, Litva, Portugalska, Latvija, pa tako naprej potem. med temi državami jih je nekaj, eh, ki, kjer stvari kar dobro pote, eh, potekajo, čeprav nimajo pravnih določb, da je treba take informacije prevesti. Recimo eh, Danska, Belgija pa ni ravno se najbolje odrezala v tem pogledu. Zanim, zanimivo je primerjati. te številke z eh, številkami eh, državljan, torej eh, s številom državljanstev, ki jih imajo prosilci, teh je pa 149. Ko sem že na hitro omenila, so prosilci menili, da so zelo koristne informacije, ki jih slišijo, torej ustno podane. Zlasti so bile te eh, koristne, če so dopolnevale pisne informacije in če so bile dane na interaktivni način, takrat so prosilci tudi bolje razumeli, zakaj gre. So pa podarili še nekaj. Kakovost eh, tolmačenja je bistvenega pomena za prosilca za azil. Now we came to... Sedaj pa konec postopka. E, to je trenutek, ko je izdana odločba. Razpoložljivost prevoda odločbe o azilu Pisna odločba je v celoti ali delno odločba Eh, prevedena v državah, eh, ki so tu obarvane temno modro. Eh, pisnega prevoda ni, je pa ustni prevod, to je pa v državah, ki so črtkane. Tam, kjer je pa sivo, tam pa ni nobenega prevoda. Tam eh, odločba o azilu sploh ni prevedena. So most asylum seekers interviewed were aware of the right to appeal. Ve, večina uh, prosilcev za azil, smo jih, in, eh, s katerimi smo se pogovarjali, je vedela, da imajo pravico, da se pritožijo na negativno odločbo, vendar pa niso vedno vedeli, kako dobiti pravno pomoč in kako uh, izvesti sam postopek pritožbe. Viri informacij so vedno uh, bistvenega pomena uh, in uh, Koristnost informacij je tudi zelo različna po državah članicah. V temnih delec so nevladne organizacije tiste, ki predstavljajo najkoristnejši vir informacij. V črtkanih državah eh, pa so eh, javni organi tisti, ki dajo najzanesljivejše informacije. V sivih državah pa so socialna omrežja najkoristnejša. Potem pa eh, ta del, ki imamo označeno kot drugi, tu pa ni bilo najti nobenega koristnega vira informacij. Tako, za zaključek. Kakšno je mnenje agencije o teh vprašanjih? če želimo, da informacije kaj pomenijo, da so eh, koristne, jih moramo zagotoviti eh, v pisni obliki in v ustni obliki in pa te informacije morajo biti zagotovljene v jeziku, ki, jih prosilec, eh, ki ga prosilec razume. To, to, v tej zvezi dajemo poziv tudi Evropskemu parlamentu tem eh, informacije o pritožbi morajo biti eh, tudi prevedene in podane usno, če se le da. Potem eh, pisne informacije morajo biti zagovljene tudi ženskam, še posebej, čeprav jih spremljajo člani družin. Ženske, ki jih spremljajo možje, morajo vedeti, da imajo pravico, da dajo ločeno prošnjo za azil. In, uh, prav tako morajo imeti možnost, da izberejo v razgovoru eh, ist, osebo istega spola, če tako želijo. Hvala lepa. Hvala lepa. Zelo mi je žal, da sem na vas eh, pritiskala. Čas teče, to je velika frustracija za nas in vas. Sedaj pa takoj dajem besedo Kriso Poletu od, iz eh, Eh, organizacije EKRE. Imate eh, besedo, govorili boste o pravni pomoči, ki je tako pomembna. Najlepša hvala, sam nimam no, nobenih slik, nobenega PowerPointa in zato me boste morali le poslušati. Za razliko od drugih govornikov bom začel z reklamo. Tisti, ki ekre ne poznate, uh, eh, ECRE pomeni European Council eh, on Refugee and Exiles. To je eh, združenje evropskih nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z begunci in pa pregnanci. Imamo 69 članov. In smo za humano evropsko azilno politiko v Evropi, naj bo to jasno. Najlepša hvala, da ste me povabili na ta panel o front-loadingu. Front-loading je eh, nekaj, kar mi eh, spodbujamo in zagovarjamo že dolgo časa. Mislim, da je to zelo pomembno vprašanje, o njem moramo govoriti eh, zlasti tudi v okviru skupnega sistema. Časa nimam veliko, zato bom na hitro razložil kaj uh, Ekre meni o frontloadingu, potem bom govoril nekoliko več o tem, kaj mi menimo, da je zelo bistveno orodje za doseganje frontloadinga v azilnih sistemih, to pa je dostop do kakovostne pravne pomoči in zastopanja. In tretjič, poskušal bom uh, oblikovati dve splošni misli, dva splošna zaključka v zvezi s temi predloge. Frontloading. Mikele vam je že povedal podrobno, kaj frontloading pomeni. Mi frontloading razumemo podobno in za nas frontloading predstavlja politiko financiranja in zagotavljanja ostrežnih sredstev azilnih sistemov, tako da se zagotovi eh, izdajanje eh, ustreznih odločb že v prvi instanci. In eh, tisti, ki odločajo, morajo imeti ustrezne kvalifikacije in pa ustrezna sredstva, tako da lahko sprejmejo na eh, informacijah in dejstvih utemeljeno odločitev. In mi se ukvarjamo v prvi vrsti z izboljšanjem kakovosti. To pa včasih traja nekaj časa in tega se moramo zavedati. Istočasno pa je tako, če se frontloading ustrezno izvaja, če so na razpolago ustrezna potrebna sredstva, potem je zelo verjetno, da se bo skrajšal postopek in da se bodo znižali eh, stroški azila. To pa pomeni, odločitve na eh, prvi eh, stopni, ki so kakovostne, tako se bomo izognili pritožbam. Seveda to ne pomeni, da nikoli več ne bomo imeli pritožb, tudi s ustreznim sistem, eh, sistemom frontloadinga, ampak frontloading mora upoštevati vse elemente neke prošnje in če bomo to zagotovili, bomo s tem zmanjšali tudi eh, skrajšali tudi čas, ki ga potrebujejo eh, sodniki za oceno možnih pritožb. Namen in cilj frontloninga je izboljšati kakovost odločitev na prvi eh, stopni, v prvi instanci in tu potrebujemo kar precej eh, orodej. Verjetno eh, bom povedal isto kot eh, Mikele, ampak dejansko potrebujemo ka kakovostne. Eh, informacije, kakovostne elemente in EASO bo tu odigrala, odigral pomembno vlogo. Potem očinkovit dostop do presplačne pravne pomoči za tiste, ki nimajo denarja in to že od samega začetka postopka. Tudi to je bistvenega pomena in tudi to prispeva k konceptu frontloadinga. Za nas to predstavlja tudi naslednje. In tu je paradoks ko sem govoril o krajših postopkih. To pomeni, da si je na začetku treba vzeti dovolj časa, da se ustrezno pripravi prvi razgovor. Že dolgo časa smo se borili za to, da bi države članice spoštovale tako imenovano obdobje za priprave in počitek pred dejanskim prvim razgovorom. To je pomembno, kajti tako se prosilec lahko pripravi za razgovor, da dobi ustrezno in potrebno dokumentacijo, da se posvetuje eh, s pravnikom in da razume, zakaj sploh gre. To je v interesu prosilca in to je v interesu tudi organov, kajti to pomeni, da bodo pridobili časa, kajti pozneje jim ne bo več še enkrat treba razlagati, zakaj bo šlo pri razgovoru. Organi za ozil lahko tudi eh, izkoristijo ta čas, da eh, poberejo že obstoječe informacije in ugotovijo, ali je recimo problem z ranljivostjo osebe, ki bi ga bilo treba upoštevati. Vse to ni le teorija. Nizozemska vlada eh, to eh, že eh, izvaja, se pravi, že imajo obdobje za priprave in počitek. To je bilo sprejeto z zakonom leta 2010. In nizozemski minister je ravno kar poslal pismo oziroma dopis eh, Eh, nizozemskemu parlamentu, kjer je ocenil prve rezultate. In veliko stvari je mogoče kritizirati. Ena stvar pa je, ki jo vsi akteri tega procesa eh, cenijo in v kateri se strinjajo, pa je, da je zelo dobro imeti ta čas za pripravo. In mislim, da je to nekaj, kar moramo imeti pred očmi, ko razpravljamo o vprašanju frontloadinga. Sedaj se pa dotaknimo še vprašanja dostopa do eh, prost eh, oziroma od brezplačne pravne pomoči. Videti moramo, da so azilni postopki v Evropi postali zelo eh, kompleksni. Po definiciji je prosilec v slabšem položaju zato, ker ne pozna zakonodaje države gostiteljice in v večini primerov tudi ne govori jezika. Zato prosilec dejansko potrebuje pomoč in mi menimo, da potrebuje pomoč od samega začetka postopka. In menimo, da prisotnost eh, eh, zlasti med prvim razgovorom, prisotnost kvalificiranega pravnika, Eh, lahko je to odvetnik ali pravni svetnik, ki dela v eh, nevladni organizaciji. Torej, nekdo ustrezno usposobljen mora biti prisoten, kajti to bo eh, pripomoglo k boljši kakovosti razgovora in k boljši kakovosti odločitve, ki bo sprejeta v prvi instanci. In to igra vedno pomembnejšo vlogo tudi pri vzpostavljanju zaupanja med eh, prosilcem in pa organi. Zaupanje je bistvenega pomena, kajti če prosilec ne bo zaupal organo, eh, na katerih vrata trka in prosi za zaščito, potem je prav gotovo nekaj narobe. Eh, Vi ste seveda, da obstaja v Združenem kraljestvu projekt, ki se imenuje projekt zgodnje pravne pomoči v tem projektu skušajo oceniti učinek eh, prisotnosti pravnika v postopku od samega začetka. Eh, učinek le tega na kakovost eh, izvedbe celotnega procesa. In prejšnji projekti so že pokazali, da je to koristno. Vem, da ni časa. Pri, Pripravil sem tudi pregled najpomembnejših uvir, s katerimi se srečujejo eh, prosilci za azil pri iskanju pravne pomoči. Ampak vam bom namesto tega naštev nekaj študij. Eno študijo smo izvedli mi. Mi smo izvedli eh, an, eh, pregled eh, pravne pomoči o azilu v Evropi. V 19 državah eh, smo preučili Eh, situacijo, od tega je 17 držav članic EU. V povezavi z vprašanjem frontloadinga pa seveda ostaja še veliko dela. Če upoštevamo zlasti dejstvo, da je brezplačna pravna pomoč zagotovljena le v fazi eh, pritožbe in to v 12 državah članicah samo, v drugih državah pa neka oblika pravne pomoči v prvi instanci sicer obstaja, ampak je zelo veliko praktičnih ovir za prosilca do te eh, brezplačne pravne pomoči. Skratka, zakon je, v praksi pa tega vedno ne dobimo. No, ampak kljub temu pa imamo sisteme, ki delujejo in ki eh, ne pomenijo zelo dolgih postopkov. Naj omenim Nizozemsko, ampak tudi Belgija ima sistem, ki omogoča prosilcem eh, brezplačno pravno pomoč od samega začetka. Glavne težave, ki jih vidimo v zvezi z dostopom do brezplačne pravne pomoči, torej tu, eh, težave so uh, pri posebnih uh, posobkih, prdržanju na meji in tako naprej. Ta počasnost je v bistvu eh, ovira, da prosilec pride do pravnika. Skratka, eh, zelo težko je priti do pravnika, preden ga pošljajo nazaj. Veliko krat. No, zelo na hitro, frontloading in azilni svežen. Malo smo razočarani nad novim predlogom komisije menimo, da je predvsej vprašanj, predvsej vidikov, kjer je ambicija eh, nižja. Eh, menimo, da ni dovolj podarka na tem, da bi morali zvišati standarde. Istočasno pa priznavamo, da je eh, ta predlog uvaja predvsej eh, pomembnih eh, orodij, druga pomembna orodja se eh, ohranjajo so določbe o poročanju in eh, snemanju razgovorov o, o eh, pripravi eh, zdravstvenih datotek. Zdi se nam pa, da predlog istočasno ogroža ta eh, frontloading. Sicer eh, zato, ker komisija želi eh, ugoditi tistim državam članicam, ki želijo več eh, Eh, fleksibilnosti. Člen 14 daje možnost, da tudi nespecializirani ljudje eh, izvajajo razgovore. Mi menimo, da je to slabo, dolgoročno bo to kontraproduktivno. Potem je tu še vprašanje oziroma predlog komisije, da se lahko preloži oziroma da se ne zaključi nešega, nekega postopka takrat, ko situacija v državi izvora ni gotova in da, se lahko, in da je samo trenutno slaba. E, to se nam zdi slabo. In mislim, da e, za to države članice ne bodo zagotavljale zaščite ljudem, ki jo potrebujemo. In za zaključek samo en vidik, Eh, v zvezi s predlogom komisije, ki se nanaša na pravno pomoč. Ta vidik se nam zdi zelo, zelo problematičen. Gre za člen 21. Ta eksplicitno določa, da tako imenovane eh, procesne informacije za eh, prosilce azila, kot, kot tudi informacije o pravni zastopanosti, torej da te informacije lahko dajo državne službe. Mi menimo, da je to vprašljiv standard in eh, to bo vozilo tudi konflikto interesov in ne bo spodbujalo zaupanja eh, prosilce za izvedel. S tem smo tolmači zaključili svoje delo za današnje dopovdne. Hmm.